Good morning, colleagues. Um, we can begin this morning with the. Uh, Dobro jutro, kolegi in kolegice. Danes začenjamo s šesto točko dnevnega reda. Hvala za vašo udeležbo na zadnjem sestanku. Začeli bomo s predstavitvijo Generalnega direktorata za notranje zadeve o Evropski agendi o varnosti. 28. aprila je komisija sprejela Evropsko agendo za varnost. Kot vemo, tam so opredeljena glavna, eh, glavni ukrepi na evropski ravni za učinkovito odziv na terorizem, varnostne grožne eh, za obdobje 2015 do 2020. Komisija je to opredelila svoj namen, da bo parlamentu in svetu redno predstavljala žurne informacije o izvajanju te agende. In danes bo komisija izvedla prvo predstavitev o izvajanju te agende. Prosim bom gospod Amiči iz komisije, da nam torej dato predstavi, predstavi eh, izvajanje, potem pa bodo sledile še vprašanja in komentarji poslancev in poslank. Gospod Amiči, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobro jutro. Kot ste povedali v svojem uvodu, Evropska agenda o varnosti, ki je bila sprejeta aprila letos, predvideva, da komisija, parlament in svet dvakrat letno obvešča o izvajanju te agende. Ta prva predstavitev se odvija v luči tragičnih dogodkov 13. novembra, ki so sprožili hitrejše izvajanje nekaterih načrtovanih ukrepov. Preden pa prejdem na konkretne rezultate v zadnjih mesecih, bi želela spregovoriti še nekaj besed o skupni naravi te Evropske agende o varnosti. Ta namreč izpostavlja povezavo med delom Evropskega parlamenta, sveta in komisije pri izvajanju ukrepov, ki jih vključuje ta agenda. Ta skupna odgovornost je nekaj, kar Evropski parlament izredno povdarja eh, tudi v zadnji resoluciji, ki je bila sprijeta julija letos. Obstaja tudi skupna stališča med institucijami, kar zadeva samo vsebino agende in kar zadeva prednostna področja delovanja, s katerimi se bomo ukvarjali v prihodnih petih letih. Lahko povem, da ta skupna odgovornost Samo po sebi je prvi dosežek, ki ga prinaša ta agenda. V obdobju po Lizbonski pogodbi je konstruktivno sodelovanje in konstruktiven dialog med institucijami ključnega pomena. Zdaj pa kar zadeva samo izvajanje. Od sprejetja agende je komisija sodelovala s predsedstvom sveta in z državami članicami, da bi razvili skupni okvir, ki bi nam omogočil spremljanje izvajanja in doseženega napredka. To je pripeljalo do dokumenta o izvajanju, v katerem so opredeljene naloge posameznih delovnih skupin in odborov znotraj sveta. E, v času posameznega predsedstva. E, ta dokument pa omogoča komisiji in svetu, da zagotovi doslednost delovanja, kar zadeva samo časovnico in roke. Podobno metodologijo bomo za namene spremljanja uporabljali tudi eh, v preostalem obdobju, ki ga pokriva ta agenda. Zdaj pa kar zadeva konkretne rezultate. Kot veste, Evropska agenda o varnosti govori o tem, da je potrebno okrepiti obstoječi okvir za notranjo varnost zlasti okvir, ki omogoča izboljš, boljšo izmenjavo informacij in boljše operativno sodelovanje. Po tej plati v letu 2015 smo vzpostavili nove ustrezne strukture, ki bi morale omogočiti boljšo izmenjavo informacij in ki naj bi omogočile razvoj operativnega sodelovanja imamo eh, enoto za eh, pregled s, eh, spleta, ki deluje znotraj eh, Europola in je začela delovati julija. Ravno tako je bil vzpostavljen center odličnosti v omrežju za zaznavanje radikalizacije. Ta je začel delovati 1. oktobra. Potem je tu Evropski internetni forum, ki povezuje spletna podjetja. Ta je bil eh, uspešno vzpostavljen eh, oktobra letos in tudi Evropski centr za boj proti terorizmu znotraj Evropola pričakujemo, da bo začel delati s 1. januarjem prihodnje leto. Ravno tako smo dosegli pomemben napredek tudi na treh pomembnih zakonodajnih dosjejih direktiva za evropski PNR ter direktivi o Europolu in CEPOLu. Kot so zakonodajalec je parlament igral odločilno vlogo pri zagotavljanju zaključka teh dosjejev. V zadnjih šestih mesecih smo ukrepali tudi zato, da bi zagotovili večjo skladnost med notranjimi in zunanjimi ukrepi na področju varnosti. O tej plati vas lahko obvestim, da so strokovnjaki za boj proti terorizmu in varnost eh, odpotovali v evropske delegacije v Turčiji, Turizi, Maroku, Alžiriji in Egiptu. Okrepljen dialog o boju proti terorizmu je bil vzpostavljen zlasti z Libanonom, Tunizijo, Marokom in Turčijo nadaljevati pa moramo z delom eh, in nekako posejati seme za to, da bomo prihodne dosegli še dodatne izboljšave. In to smo si pravzaprav tudi zadali z Evropsko agendo o varnosti. Začeli smo preoblikovati tudi prednostne naloge znotraj finančnih programov, zato da bi bili, bile te bolj usklajene z prednostnimi nalogami na področju notranje varnosti. Eh, Delovni program za obzorje 2020 za leto 2016 in 2017, ki je bil sprejet oktobra, predvideva kar precej eh, dela na področju boja proti radikalizaciji. Ravno tako smo sprostili tudi financiranje na različnih Eh, z različnih instrumentov na področju izobraževanja mladih in športa, zato da bi spodbudili temeljne vrednote, aktivno državljanstvo, boj proti diskriminaciji in socialni izključenosti. Kar pa zadeva nove zakonodajne predloge strani komisije, naj tu izpostavim dve pomembni točki, najprej je tu, boj, eh, najprej je tu streljno orožje in pa boj proti terorizmu. Kot veste, je komisija sprijela eh, svežen o streljnem orožju 18. novembra. S tem svežnom želimo eh, zaostriti pogoje za pridobitev orožja v Evropski uniji, s tem svežnjem pa naj bi zagotovili tudi boljše sledenje zakonitega orožja, okrepitev sodelovanja med državami članicami, uh, Ravno tako pa želimo zagotoviti, da bo deaktivirano orožje dejansko eh, neuporabno in eh, da ne bo na prodaj. Ta predlog pa smo pospremili tudi z akcijskim načrtom proti eh, nezakonitemu trgovanju in uporabi streljnega orožja in eksploziva. Ta dokument je bil sprejet 2. decembra. 2. decembra pa je komisija sprijela tudi predlog nove direktive o boju proti terorizmu. Namen tega predloga je, da bi eh, zapolnili vrzeli v kazenskem pregonu v državah članicah s tem, da bi vzpostavili skupne definicije terorističnih dejanj. Naš namen je zagotoviti skupen evropski odziv eh, na pojav tujih terorističnih borcev. Ravno tako želimo okrepiti odvračilni učinek po Evropski uniji in zagotoviti, da bomo eh, storilce kaznjivih dejanj učinkovito preganjali. Kar zadeva varnost na mejah, eh, smo tu razvili skupne dejavnike tveganja za nadzor nad evropskimi državljani na zonanjih mejah meje pa bodo tudi v središču še ene razprave, namreč eh, torek prejšnji teden, 15. decembra, je komisija predstavila svežen o mejah in eh, o tem svežnu bo v kratkem razpravljal tudi vaš odbor, kolikor sem seznanjena in odbor bo seveda imel eh, priložnost za podrobno in poglobljeno obravnavo. Za zaključek, gospod predsednik, delo, ki smo ga opravili v zadnjih šestih mesecih, je samo prvi korak. Vrsta eh, ukrepov je eh, pravzaprav v začetni fazi, ampak za doseganje konkretnih rezultatov bo potrebno delo tudi še v prihodnjih letih. Lahko že napovem, da bo leta 2016. Uh, eh, Tudi k vam eh, vrsta, priromala vrsta pomembnih dosejev. Eh, omenila sem že streljno orožje in boja proti terorizmu. Poleg tega pa so tu še druga pomembna področja. Mednje sodi tudi boj proti trgovini z ljudmi. Parlament je bil vedno Eh, podpornik vseh prizadevanj, da bi se borili proti temu pojavu. No, ne želim eh, si prilastiti preveč časa, ampak omenim naj še, da bo marca prihodnje leto urad eh, Evropskega koordinatorja za boj proti trgovini predstavil oziroma, eh, predstavil prvo poročilo o boju proti trgovini z ljudmi. In v zadnjem četrtletju leta 2016 bo komisija predložila tudi poročilo o tem, v kolikšni meri države članice izvajajo oziroma spoštujejo to direktivo. Za konec pa naj omenim še, da je komisija sprožila notranji razmislek za strategijo po letu 2016 Eh, in ta strategija bo nadgradila dosedanjo in zagotovila, da bomo uspeli oblikovati ciljne ukrepe. To strategijo bomo objavili pred koncem leta 2016. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala za pozornost. Eh, s tem pa bi za enkrat tudi zaključila. Hvala. Okay, um, the... Najlepša hvala. No, veliko materijala za razpravo, tako da gremo kar na seznam govornikov. Prvi je gospod Bolnik. Hvala, gospod predsednik. Hvala za vašo predstavitev. Strinjam se, da so bile prednostne naloge ustrezno opredeljene. Vprašanje pa je, kako zdaj te prednostne naloge izvajati eh, in kako biti pri tem izvajanju učinkoviti. To seveda pomeni tesnejše sodelovanje med vsemi evropskimi institucijami in tudi tesnejše sodelovanje med državami članicami. Potrebujemo več odprtosti strani držav članic za izmenjavo informacij in za dejansko učinkovito sodelovanje. V tem kontekstu bi imel nekaj vprašanj. Najprej splošno vprašanje kaj je sedaj najpomembnejša naloga, ki jo je potrebno izvesti, kaj nameravate storiti v začetku prihodnjega leta. Nekaj ključnih točk ste že izpostavili, ampak morda lahko eh, z nami delite tudi kaj več podrobnosti. Potem, kar zadeva kibernetsko kriminaliteto. Agenda predvideva krepitev Evropskega centra za boj proti kibernetski kriminaliteti. To podpira tudi Evropski parlament, to smo storili tudi v poročilu o digitalnem enotnem trgu. Kakšni so torej vaši načrti, kar zadeva EC3? Imate tu kakšno časovnico? In pa še eno vprašanje. To se navezuje na delovanje in, internetne, zelo spletne. Eh, enote znotraj eh, Europola. Lahko poveste kaj več, kako se je začelo delovanje, kakšni so načrti za prihodnje leto in ali so izpolnjene vse zahteve. In pa še zadnja točka, ECRIS. Nameravamo dopolniti podatkovno bazo ECRIS, da bi eh, vsebovala tudi uh, Eh, podatke o državljanih tretjih držav. Je to še načrtovano za leto 2016 in kdaj lahko pričakujemo prve rezultate? Najlepša hvala. Naslednja je gospa Polst. Hvala, gospod predsednik. Glede na to, kar smo slišali od komisije, lahko rečem, da je pristop dober ampak da je, moram reči, da je večina pozornosti pravzaprav usmerjena navzven. Mene pa bi zanimalo, kaj se pravzaprav dogaja znotraj Evropske unije. V mislih imam naprimer eh, nasilje nad ženskami, kar sploh ni vključeno v eh, strategijo notranje varnosti. Gre pa za resno grožno, ki uničuje življenje številnih žensk in mladih deklet v Evropski uniji. Uh, Zanima me, kakšno je stališče komisije do tega in kako namerava vključiti to vprašanje med prednostne naloge. Potem me zanima še, kaj je z ukrepi za tiste, ki so radikalizirani in tudi kako obravnavate razloge, zaradi katerih do tega prihaja. Eh, ne, njihove človekove pravice se ne upoštevajo na enak način kot pravice drugih v Evropski uniji, tako da bi si želela več ukrepov na tem področju. Mislim tudi, da je vse preveč pozornosti namenjene eh, tihotapcem ljudi. Namesto, da bi se osredotočali na Eh, to, da bi bil trg za tihotapce manj dobičkonosen, eh, bi morda morali govoriti o tem, kako oblikovati pobude, s katerimi bi ustavili trgovanje z ljudmi. Ni dovolj, da se osredotočamo samo na tihotapce, ampak moramo razmišljati tudi o tem, kako olajšati ljudem prihod v Evropo po zakonitih poteh. Najlepša hvala, gospod Enfeld. Hvala, gospod predsednik. Nekaj pripomb imam. Vedno slišim, da komisija pripravlja nove predloge, s katerimi naj bi nadgradili to, kar že obstaja. Potem komisija pravi, da eh, izdeluje tudi bilanco tega, kar imamo, da eh, ocenjuje, ampak. Mislim, da nismo videli kaj dosti analiz učinkovitosti ukrepov, ki so bili sprejeti v zadnjih letih. E, imamo ukrep za ukrepom, za ukrepom, ampak ali dejansko vemo, kakšni so rezultati? Ne vemo, ker komisija, ko pravi, da ocenjuje, pravzaprav ocenjuje samo, ali so države članice prenesle odločitve v svojo nacionalno zakonodajo. Ne ocenjuje pa rezultatov in učinkovitosti. Parlament je sprejel resolucijo, v kateri poziva k poglobljeni uh, oceni politike v boju proti terorizmu. Uh, to je bilo sprejeto pred štirimi leti, pa uh, še nismo doživeli odgovora Evropske komisije. To smo vključili tudi v svojo resolucijo o strategiji za varnost v začetku leta, pa pravzaprav nismo videli niti prvih znakov kakšnih tovrstnih ocen. Vemo, da sprejemamo ukrepe, uh, ne vemo pa, kakšni so učinki in ne vemo niti, koliko denarja za nje porabimo. Pojma nimamo, koliko denarja za to porabimo in kaj pravzaprav sploh eh, požanjemo oziroma v kolikšni meri dejansko izboljšujemo varnost. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Post. Strategija notranje varnosti bi morala biti kaj več kot zgolj strategija za boj proti terorizmu. Eh, nasilje v družini, trgovanje z ljudmi, vse to so pomembna področja. potem včasih se sprašujem, če ni to, kar počnemo, pravzaprav kontraproduktivno ali pa v veliki meri simbolno, ko govorimo o spodbujanju temeljnih vrednot, ne morem se bolj strinjati, da je to potrebno, ampak vem tudi, da vse več nacionalnih vlad dejansko deluje povsem v nasprotju s tem, kar ste ravno kar povedali. Vse to, kar ste povedali, zveni čudovito, ampak v praksi to ne obstaja. Kaj torej komisija počne na tem področju? Kako komisija govori o spodbojanju, kako lahko govori o spodbojanju temeljnih pravic, če eh, sama komisija, vključno z njenim podpredsednikom, ni pripravljena uh, Eh, govoriti o prejčih temah z nacionalnimi eh, vladami. Kako lahko govorite o spodbojanju temeljnih pravic, če eh, gospod Orban istočasno sproža kampanjo proti priseljencem? Kako naj vas jemljemo resno? Kako lahko na eni strani namenjamo zmogljivosti in denar spodbujanju temeljnih vrednot, če istočasno enostavno nočemo nič slišati o temeljnih vzrokih za sovraštvo in diskriminacijo. To pa je tisto, kar ogroža našo varnost, kajti če obstajajo delitve v, slu, v družbi, mi nismo varni. To je eden od povodov za zamere sovraštvo in konec koncev tudi nasilje. In pa za konec, ko govorimo o varnosti, sama sicer nisem pravnica, ampak ko govorimo o zakonodaji, moramo biti zelo jasni glede pravnih izrazov, ki jih uporabljamo. Eh, pa vendarle tu vlada neka zmeda, govorimo o delu policije, o javnem redu, o nacionalni varnosti in tako dalje. Eh, zakaj pravzaprav tu gre? Mm, že dolgo pozivamo k oblikovanju opredelitve nacionalne varnosti, kot jo uporabljamo v Evropski uniji, ampak komisija pravi, no, ampak to pravzaprav niti ni važno. Nacionalna varnost je nekaj, kar morajo opredeliti države članice. Prav, potem pa ne smemo pač uporabljati tega pojma v kontekstu evropske zakonodaje. Tako da niste naredili posebno dobrega vtisa name. Eh, res mm, me moti, da komisija vedno znova predstavlja take izjave, eh, pa vendarle ni izvedla nobene od tistih ocen, ki jih vedno znova zahtevamo. Najlepša hvala, gospod Depre. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala za predstavitev. vendar pa mislim, da pravzaprav eh, nismo slišali kaj dosti o prinosnih nalogah, ampak kar o vsem, kar počnemo. Ampak nekaj vprašanj. Eh, govorili ste o Evropskem središču v boju proti terorizmu, ki naj bi začel delovati s 1. januarjem. Zato, da bo ta centr dejansko operativen, moramo vzpostaviti ustrezne okoliščine svet je pozval komisijo naj predstavi predlog v tem smislu, da eh, bo prišlo do eh, sistematične primerjave eh, podatkov v različnih podatkovnih bazah, ampak niste nič omenili o tem, niti ne vem, ali pripravljate tak predlog, ali ste ga že pripravili, kajti splošno rečeno, vsaj mislim, da se vsi Eh, strinjamo, da je glavna pomankljivost na področju varnosti pomankanje interoperabilnosti in sistematične izmenjave podatkov. Lahko vam navedem kot primer eh, Europol in CST, eh, potem je tu primer tudi Frontexa. Frontex nima dostopa niti do Eurodaka, niti do SIS-2 ali pa naprimer pri hotspotih tam imajo eh, zelo um, večplastno nalogo, istočasno morajo sprijemati, registrirati, eh, istočasno pa tudi obravnavati in usmerjati prosilce za azil. Tako da mislim, da tu obstaja precejšna vrzel pri interoperabilnosti in sistematični izmenjavi informacij. Pa v tem, kar ste povedali, nis, nisem slišal kaj dosti, kar bi me na tem področju pomirilo. Potem nadalje. Eh, zabeležil sem si in čeprav gre to za eh, eh, moje posebne misli, kaj načrtujete na področju orožja, ampak ali, narav, ali res mislite, da boste za ostritvijo zakonodaje za poštene državljane, ki kupujejo nadzorovano orožje, da boste s tem dejansko težili dostop do orožja za teroristme? E, mislite, da teroristi kupujejo uh, orožje od eh, poštenih državljanov, mislite, da kalašnikovi, ki so bili uporabljeni v Parizu, so bili kupljeni v trgovini z orožjem, mislite, da so neki pošteni državljani porodali to orožje teroristom. Eh, no, oprostite, ampak mislim, da tu ne boste dejansko dosegli ničesar. In najpomembnejši mehanizem bi bil, da okrepimo specializirane službe, ki uh, Eh, so dolžne oziroma ki eh, sledijo nezakoniti trgovini z orožjem. Eh, ne pa, da zaostrimo zakonodajo za poštene državljane, kajti to orožje nikoli ne pride v roke teroristov ali kriminalcev. Potem, če sem dobro razumel, ste rekli, da kar zadeva varnost na mejah, je prišlo do dogovora glede skupnih kazalnikov tveganja ali so ti kazalniki, eh, kakšna državna skrivnost, ali je mogoče o tem kaj več povedati. Zastavil sem eh, že vprašanje v zvezi s tem, ampak eh, mislim, da do, odgovor, ki sem ga dobil, ni bil zadovoljiv. No, nasplošno gledano, čeprav verjetno niste vi pravi, eh, da vam to razlagam, eh, Eh, vrsta pobud je bila sprejetih na področju boja proti terorizmu in na področju varnosti, ampak mislim, da tu res ni neke politične strategije, ne vidim neke strateške usmeritve v vseh teh ukrepih in eh, mislim, da bi pač tu morali razpravljati o drugih možnostih, ampak pravzaprav tu vprašanje ni naslovljeno na vas, ampak na celotno komisijo in svet. Hvala. Hvala. Gospod Hala Ahu, prosim. Thank you very much, Najlepša hvala. Imam kratko vprašanje o novem predlogu direktive o strelnem orožju zlasti, kar zadeva predlog za prepoved poautomatskega orožja, ki je podobno avtomatskemu orožju. Kako bomo s tem izboljšali kakovost, če, eh, varnost, če bomo eh, prepovedali zakonito orožje, ki se ne uporablja v terorizmu in tudi redko pri kakih drugih kaznjevih dejanjih. Vemo, da teroristi običajno uporabljajo nezakonito pretihotapljeno vojaško orožje. Gre tu za zakon, dobro zakonodajo ali za neko e, ideološko križarsko vojno? E, ali to počnemo samo zato, da bo videti, da nekaj počnemo? E, pravice državljanov, tudi vključno s pravicami do uh, eh, lasnine, ne smejo biti omejene bolj, kot je potrebno, zlasti, če take omejitve ne prinašajo nobene dodane vrednosti. Hvala. Um, Hvala. Gospa Spinelli, prosim. Grazie, predsedente. Vorrei riprendere. Najlepša hvala, gospod predsednik. Navezala bi se na nekaj točk, ki jih je izpostavila Sofija. Pa vse se strinjam z nekaterimi njenimi komentarji. Zahvaljujem se predstavnici komisije za predstavitev. In vem, da je Božič pravzaprav tik pred vrati in to je eh, lepo, ampak vse ta optimizem in ta rožnati pogled na svet me pravzaprav ni prepričal. Nismo na tiskovni konferenci, nikogar ne poskušamo prepričati. Eh, Eh, tako da mislim, da ni tu prostora za neko propagando. Eh, morali bi biti predvsej bolj neposredni in iskreni. Sama bi želela, da eh, komisija pokomentira, zdaj ko že leto imamo to agendo, Eh, da torej komisija predstavi analizo tistih stvari, ki ne delujejo. To je pravzaprav tisto, o čemer je govorila Sofi. Mislim, da moramo imeti resno razpravo o stvarih, ki ne delujejo, kajti očitno nekatere stvari ne delujejo. Če je prišlo do toliko terorističnih napadov, mislim, da lahko domnevamo, da je nekaj šlo narobe. povsod po Evropski uniji se pojavljajo ekstremistične sile, eh, ksenofobne sile, ki izkoriščajo strahove in eh, zaradi tega so državljani samo še bolj negotovi. Eh, v mislih imam islamofobijo na češkem, v mislih imam mađarsko, v mislih imam ukrepe, ki so bili sprejeti na švedskem po sodbi ustavnega sodišča. Zdi se, da eh, ponekod obstaja neka vrsta izredno stanje. V mislih imam seveda tudi nasilje v hotspotih, kjer eh, prihaja do registracije priseljencev v Italiji, naprimer. In seveda imamo v mislih tudi vse zidove, ki delijo Evropo. Mislim, da Evropa, da Evropa trenutno ni v najboljšem stanju. Uh, Torej, prosim, da komisija pove, kaj po njenem mnenju je tisto, kar ne deluje. Ko gre za povezavo med varnostjo in zunanjo politiko in kar zadeva radikaliza radikalizacijo povezano z islamsko državo, eh, me zanima, kakšno je stališče Evropske komisije do izjav namestnika nemške kanclerke, ki je govoril o Saudski Arabiji in financiranju mošej v Evropi. Želela bi, da pokomentirate te pripombe. In pa še kar zadeva odnose med Evropsko unijo in Turčijo, o tem sem govorila včeraj, govorila sem tudi o poročilu Amnesty International, ki je bilo uh, Eh, objavljeno in v tem poročilu Amnesty poziva Evropsko unijo naj preneha izvajati sporazume o izvajanju s Turčjo, vključno s tistimi, ki zadevajo varnost. K temu pa pozivajo zaradi sistematičnih kršitev človekovih pravic v Turčiji. na stotine beguncev pošiljajo nazaj v vojno, na vojna območja, naprimer v Irak, eh, pošiljajo ljudi nazaj tudi v Sirijo in Afganistan. Najlepša hvala. Še dva govornika imam na seznamu, potem pa bom zaključil seznam govornikov. Naslednja je gospa Vindberg. Tak, herr Urfane, ok, tak, for informacijo, ne? Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala tudi za vse te informacije. Strinjam se z gospod Spinelli, stvari so kar zakomplicirane. Na številnih področjih se to odraža. Vsakega meseca, oziroma vsakega enajstega v mesecu sem nekako napeta, ker vidimo, kaj se dogaja enajstega v mesecu. In um, ne vem, ali komisija zdaj vidi ali ne, da ravno te odprte meje v šengenskem območju Eh, pomagajo k napadom, pri, kot je bil 13. novembra v Parizu. Kaj je za komisijo najpomembneje? Pravica državljanov do tega, da se počutijo varno ali odprte meje? To me zanima. Katere ukrepe je komisija sprejela za to, da bo pripravljena dobra, um, dober dobra resolucija sveta, hvala. Hvala, Fernando. Najlepša hvala. Zanima me naslednje. Kako je s to strategijo, evropsko strategijo o terorizmu, ki je bila sprejeta v prvem semestru leta 2010 na podlagi 70. člena pogodbe o delovanju Evropske unije? To sprašujem v kontekstu razvoja dogodkov, ki smo jim bili priča od takrat V mislih imam ta prisoten, vseprisoten občutek nevarnosti oziroma negotovosti v Evropi. Ta občutek panike, eh, strahu pred eh, islamskim terorizmom in pa hkrati tudi vedno bolj pogost pojav sovražnega govora v muslimanskih skupnostih v evropskih državah. In to na spletu, ali pa v mošejah, ki jih financirajo vahabiti. In tu imamo v misli seveda Savdsko Arabijo. Kako je s tem? Hvala. Najlepša hvala za ta zadnji komentar. V bistvu sem tudi jaz v zaključku želel komisiji omeniti ta 70. člen. Kot veste, je tudi svet za PNZ obravnaval to vprašanje 70. člena. In sicer kako je z izvajanjem zakonodaje na tem področju. Več držav članic je izpostavilo to v okviru sklepu sveta. Komisija zelo optimistično govori o tem, kako in kaj je s tem, ampak um, predvsem gre za eufemizme, stvari, ki ostajajo na papirju. Veliko denarja se za to namenja državam članicam, ampak kar osem držav članic sploh ne sodeluje v sistemu izmenjave podatkov o avtomobilih, o registrskih tablicah, imetnikih. In komentar, ki ga je podal gospod López Aguilar, pa tudi številni drugi kolegi, je povezan s spremljanjem tega, kar se dogaja po vsakršnem svetu, vsakem svetu za PNZ. Tudi po januarju letos smo bili priča enakemu postopku. Če si ogledate sklepe sveta, vseh piše, da je komisija varohine pogodbe. In ob teh kratnih varčevalnih ukrepih, vedno manjših proračunih, proračunskih postavkah, ki so namenjene za to, se res treba vprašati, ali še zagotavljamo spoštovanje temeljnih pravic ali ne. Potem pa še vprašanje o orožju, streljnem orožju. Pravna podlaga za to se zdaj pripravlja in prihaja iz, eh, oziroma je bo osnovana na podlagi prostega trga to bo člen 114, torej ta pravna osnova. Mi pa se bolj posvečamo nezakoniti trgovini oziroma tihotapljanju tega orožja. Predvsej tega orožja se prestreže in mislim, da bi morali tudi v luči tega dejstva obravnavati in pripravljati zakonodajo. O tem bomo govorili tudi v kratkem v našem odboru na enem od prihodnih sestankov. Um, nekoliko si bomo gledali zgodovino tega predloga in tudi razloge, zakaj je prišlo do um, pravne podlage, ki temelji v bistvu bolj na uh, notranjem trgu, kot pa na drugih, morda nekoliko bolj kazensko-pravnih vidikih. Mislim, da bo to zelo pomembno vprašanje v bližnji prihodnosti. Pa tudi ta način priprave zakonodaje je čuden, nekoliko zavajajoč in to sem želel omeniti v tem kontekstu. Tako da komisija, prosim, če lahko to nekoliko pokomentirate. In še enkrat hvala za vašo predstavitev. Thank you very much. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. In hvala tudi vsem poslankam in poslancem za njihove komentarje. Skušala bom odgovoriti vsaj na nekatere stvari, ki so bile izpostavljene v razpravi. Morda ne na vse, kar se opravičujem. Najprej morda glede kibernetskega kriminala in pa glede načrtov komisije na tem področju, kar zadeva prihodne mesece in ukrepanje v teh mesecih, naprimer, ko gre za izvajanje prioritet oziroma ukrepov v okviru te prioritete. V letu 2016 bomo storili kar precej stvari na tem področju. Naprimer, ko gre za spremljanje izvajanja zakonodaje, načrtujemo naslednje. Ocenili bomo izvajanje direktive iz leta 2013 o napadih na informacijske sisteme in pa direktivo iz leta 2011, ki govori o boju proti spolnemu izkoriščanju otrok. V prihodnem letu bomo izvedli tudi pregled okvirnega sklepa oziroma okvirnih sklepov iz leta 2001, ki govorijo o boju proti goljufijam in pa o negotovinskih plačilih. Sledi pa tudi ocena pravnih ovir v morebitnih kazenskih postopkih, kazensko-pravnih postopkih na področju kibernetskega kriminala. Se pravi, ko gre za dostop do informacije, do dokazov um, in številna druga pravila ter podrobnosti. To so torej ukrepe, ki jih načrtujemo za prihodne leto. Sprašovali ste me o enoti Infer Internet Referral Unit, enoti, ki ne bi bila pristojna za boje proti kibernetskemu kriminalu v okviru naših struktur. Za nas je to eden od eh, mejnikov, ki smo jih nekako zabeležili v preteklih mesecih v tem delu. Se pravi, da to Internet Referral Unit unesemo v besedilo uredbe o Europolu. To je za nas zelo pomembno dejstvo in pa korak, ker s tem pripravljamo ustrezen, vodotesen um, pravni okvir za delovanje Evropola na tem področju. No, prav tako pa bomo s tem, ko bo material enkrat zanaliziran in ko, bo, ko bodo tudi države članice o tem obveščene, možno o določenih spletnih vsebinah neposredno obveščati in stopiti v korak s ponudniki internetnih storitev in s tem pospešiti postopek, ko gre za umikanje nezakonitih zakon, uh, vsebin spleta. Posledično bomo zmanjšali možnost za potencijalno radikalizacijo in pa za širjenje nasilnega ekstremizma po spletu. Slišali smo tudi vprašanje o ECRIS-u evropskem sistemu kazenskih evidenc in pa o razširitvi tega sistema na državljane tretjih držav. To bomo storili v prvem semestru prihodnega leta. Če grem naprej. Evalvacija trenutno veljavnih oziroma obstoječih instrumentov. Vem, da ste v tem odboru odgovore na ta vprašanja že slišali, ampak prejšnja strategija za notranjo varnost, ki je bila sprejeta leta 2010 in ki je bila omenjena pred nekaj minutami, je že bila podvržena trem poročilom o izvajanju v letih 2011, 2013 in pa 2014. Ampak to so ukrepi iz stare strategije, tudi ocena temeljna tem. Trenutna strategija pa je bila pripravljena ravno na izsledkih, ki smo jih dobili s temi poročili o stari strategiji. S tem pa je povezano tudi nekaj, kar je več poslank in poslancev omenilo v svojih komentarjih in sicer, da moramo zdaj začeti na boljši način izvajati obstoječa, eh, obstoječa orodja in pa obstoječo zakonodajo imamo nekaj specifičnih mehanizmov za evalvacijo in v nekaterih oziroma kar vseh eh, zakonodajnih instrumentih, naprimer sistem šengenske evalvacije oziroma evalvacije šengenskega sistema. Leta 2014 je komisija skupaj z državami članicami to izvajala prvič kot eh, skupen postopek. Potem obstaja tudi poseben mehanizem za evalvacijo v evropskem eh, ciklu priprave politik, ko gre za boj proti organiziranemu kriminalu. Komisija bo pripravila tudi kazalnike učinkovitosti, s katerimi bomo lahko na boljši način ocenili, ali smo dosegli napredek na področju sodelovanja, ko gre za uh, preprečevanje, odkrivanje in um, preiskovanje kaznjivih dejanj. S tem pa je povezano tudi nekaj, kar ste vi, gospod predsednik, dejali pred nekaj minutami. Komisija izvaja prioritete oziroma um, tiste stvari, ki jih ima po pogodbi. Tudi, ko gre za kršitve teh um, določb oziroma pristojnosti. Naprimer, omenili ste prvski sporazum. To je res. No, tudi na tem področju je komisija začela um, migati in sprožilo nekaj pilotnih projektov, s katerimi želimo skupaj z državami članicami odkriti in ehm, delati na tistih primerih, kjer se zakonodaje ne izvaja na strezen način. Komisija je to že začela in bo s tem delom nadaljevala tekom leta 2016. Vsekakor vas bomo o tem obveščali eh, na zelo ažuren način. Slišali smo tudi komentar glede Europola, sistema SIS-2 in pa nekoliko bolj splošno vedeno glede interoperabilnosti. To je seveda ključna zadeva in res je prav, da to izpostavljamo. Lahko govorimo o boljši izmenjavi informacij, o boljšem deljenju informacij z drugimi. Um, moramo reči, da že obstoječi sistemi komunicirajo med seboj, da imajo to lastnost. Europol ima dostop do sistema SIS-2, to je dejstvo. In zdaj skušamo ugotoviti, ali trenutna povezava, povezljivost omogoča tudi sistem, eh, oziroma strezno zvanje sistema za zgodne opozarjanje, ali bi morda morali storiti na tem področju nekaj več. Potem glede interoperabilnosti bi se sklicala na besedilo pobude, strezne pobude. Se pravi, komisija bo izvajala projekt, oziroma en projekt, ki je nastal na pobudu za držav članic in s katerim naj bi um, dejansko omogočili interoperabilnost, se opravičujem, pravi govornica, možnost, ne interoperabilnost, možnost za to, da da se obstoječe podatkovne baze organov POP v država članicah povežejo z, oziroma ne povežejo, ampak omogočijo dostop tudi iz drugih držav članic. Torej, da lahko organi za POP iz ene države dostopajo do podatkov um, v podatkovni bazi organov za POP v drugi državi članici. To je ta medsebojna povezljivost oziroma sodelovanje. To si želimo izvajati oziroma začeti izvajati v prihodnih mesecih. Zastavljenih je tudi bilo precej vprašanj glede streljnega orožja. ampak šlo je za precej specifično vprašanje, na katera danes žal ne morem odgovoriti na specifičen način. In bom pa predala kolegom, ki so pristojni za to vprašanje v posameznih zakonodajnih predlogih oziroma posameznih enotah in vsekakor boste dobili odgovor ali odgovore na vaše vprašanja in imeli boste tudi možnost um, morda celo neposredno razpravljati s temi kolegi in s tem dobiti res kakovostne odgovore na vaše vprašanje. Potem pa še kazalniki tveganja, ki jih pripravljamo. Ponavadi je namen tega dela pripravljanje bolj oziroma izvajanje bolj učinkovitega, bolj natančnega nadzora eh, nad mejami ampak eh, to so informacije oziroma podatke, ki niso javno dostopni, kajti če bi bili, potem bi s tem zgrešili smislu njihovega obstoja. Ampak eh, bomo tudi to preverili v luči vaših vprašanj in morda vašemu odmoru omogočili dostop do njih. Hvala za potrebežljivost, gospod predsednik. Še enkrat pa bi povedala, da komisija ni imela namena predstavitve izrabiti za kakršnokoli propagando. In um, namesto, da smo pretirano navidezno navdušeni, bi želeli dati vtis, da je Edina pot naprej sodelovanje. Hvala. Um, Najlepša hvala. Sofi, čisto na kratko. Ja, bom kratka. To delo je izjemno eh, frustrirajoče, kajti tu nekaj preučujemo, torej evropsko varnostno politiko. Šlo je za predstavitev, ki je nedvomno bila osnovana na dobrih namenih. Ampak to za me ni pregled, to ni scrutiny. In to pomeni, da ne moremo upravljati našega dela na ustrezen način. O tem je treba razpravljati na politični ravni, biti pa moramo biti veliko bolj kritični. Zahtevati moramo dostop do informacij. In eh, predsedstvo tega odbora mora pripraviti predloge za, predloge za prihodne leto in na nek način najti eh, rešitev za to. Mi moramo imeti podatke oziroma informacije, na podlagi katerih lahko sprejemamo zakonodajo in seveda ugotoviti, ali, so, ali komisija in države članice delajo na dober način ali ne. Če ne, gre za zapravljanje časa. Hvala. Ja, v mojem dokumentu pa piše, sicer ne zapravljamo časa, ampak na mesto, da bi imeli ta poročila javnih uradnikov, bi morali pripravljati predstavitve, intenzivne predstavitve in izmenjave na to temo in druge teme. Ampak hvala, Sofi, za to. Jaz sem pa želel povedati še naslednje. Seveda ne želimo komisije zdaj eh, na komisijo kazati s prstom, ampak ja, Barbara, ja, dobro, dobro, ja, ja. Samo sekundo, gospod predsednik. Želela sem samo dejati, da popolno podpiram to, kar je dejala Sofi. In hkrati bi vas tudi opomnila, da, da je v Franciji umrlo 130 ljudi. Samo v Franciji je umrlo 130 ljudi. V ZDA je ob eh, teh obsežnih terorističnih napadih prišlo do takojšnjega ukrepanja celotne vlade, ker ustanovili so celo vrsto odborov za preiskovanje teh zadev. In mislim, da bi tudi mi morali storiti nekaj podobnega, kajti če bomo samo imeli sestanke odbora in se cepljali po hrbtih in češ, kako dobro delamo, potem ne bomo storili ničesar. Poglejte si ZDA. ZDA sicer včasih stvari pometajo pod preprogo, ampak v teh primerjih ne. Zgledujmo se po njih. Hvala. Ja, mislim, da se poslanci res ne trepljamo toliko po uh, ramenih. Po, ampak uh, mislim, da gre tukaj za tekoče delo, ki ga pripravlja komisija, oziroma opravlja komisija. Stvari so še odprte. Če navedem primer, naprimer projekt pametne meje, potem boj proti terorizmu in tako naprej in tako naprej. To so stvari, ki so res odprte. Pomembna vprašanja. Uh, In kot je dejal eh, Fernando in pa tudi Sofija, gre tukaj za izvajanje. Ampak od sveta ne dobivamo osnovnih zadev, ko gre za prim, ko gre za izmenjavo eh, obveščevalnih podatkov. Sveta to sploh ne briga. In vsak, po vsakem svetu gre potem za izvajanje sklepov in tako naprej in tako naprej. Ampak 70. člen nam, parlamentu, omogoča, da spremljamo, da preizkujemo kaj se dogaja, to dogajanje. Ampak to ni kohezivna oziroma neka celovita situacija, v kateri se zaenkrat nahajamo. Mi preiskujemo stvari, mi želimo preiskovati, naprimer zakonodaj, ki se pripravlja, zakonodaj o mm, streljnem orožju in druge predloge. Ampak tudi pri streljnem orožju imamo dve pravne podlage, ne samo eno, kar stvari hudo zakomplicira. In vsekakor delamo, ne trepljamo drug drugega, ampak mislim, da moramo biti prvič nekoliko potrpežljivi, drugič pa nas lahko pregledati iz zornega kota celosti. Pristop mora biti celosten, ampak delo poteka. Vse bomo v prihodnjih tednih videli, kako bo s tem. In zato imam tudi en predlog, ki sicer ni perfekten, ampak morda bi lahko koordinatorji uh, eh, pripravili načrt za zelo intenzivne hearinge v pri začetku prihodnega leta. Um, naprimer o izvajanju zakonodaje, tako da bomo res vedeli, zakaj gre, o čem govorimo, kje smo na časovnici. In, um, to je moj predlog. Res pa je danozno, da se velikih sklepov, velikih pomembnih odločitev iz sklepov sveta ne izvaja in da tega nihče ne nadzira. To so pomembne stvari, ko gre za varnostno agendo. Vsi to spremljamo, to nas zadeva uh, res vse, v celoti. Uh, In to delo je pomembno. Sicer ne želim našemu odboru nalagati še dodatnega dela, ampak to je tako pomembno vprašanje, to enostavno moramo storiti. In tu se res strinjam s Sofijo Infeld. To bo pomagalo sem, ker res potrebujemo več jasnosti. Ne, ne želimo si situacije, kjer bo komisija potem prihajala sem in odgovarjala na posamezna vprašanja in potem komisija prevzemala celotno krivdo za to, kar bi moral, česar svet ne počne, pa bi moral. Tako da še enkrat, Sofi, ko gre za izvajanje se strinjam s tabo, izvajanje ni dobro, ni zadovoljivo, ampak zato je kriv svet. Poglejte si sestanke sveta za PNZ. Uh, 70 člen tu ne igra nobene vloge, po njihovem mnenju. Tako da, kolegice in kolegi, če je to za vas sprejemljiv predlog, se bomo o tem zopet pogovarjali januarja in potem tudi v krogu koordinatorjev. Ja? Še kaj? Koordinatorji kimajo? No, vsaj en koordinator kima, kar je že dober znak. running a little bit late, colleagues, so let's move. Nekoliko smo za časovnico, tako da gremo kar na sedmo točko in gre za osmo dvoletno poročilo o delovanju šengenskega območja. Komisija je prejšnji teden v okviru uh, eh, svežne omejah uh, eh, omenila tudi to dvoletno poročilo o delovanju šengenskega območja. 10. do 10. decembra je, smo, v bistvu, poročilo je zajemalo podatke do 10. decembra, potem pa pardon, gre za, dvolet, eh, za polletno poročilo. In um, komisija je v sklopu tega projekta izvedla tudi precej uh, evalvacij na terenu. Zdaj pa moramo mi govoriti o um, tem, ali so bili ukrepi na notranjih mejah, sprejeti strani Avstrije in pa Nemčije, kjer imamo zopet nadzor nad mejami, so razmerni in ali so uh, sploh potrebni. Z nami je gospod Jan de Koester iz Evropske komisije, ki bo izvede to predstavitev. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. No, večkrat smo že dejali, da je to razprava, ki bi morda morala res potekati na politični ravni. Tudi, ko gre za takšno vprašanje. Delovanje šengenskega območja, to je politična razprava. Ampak danes boste žal morali to, o tem razpravljati z mano. Osmo polletno šengensko, oziroma poročilo o šengenskem območju je del tega svežna, ki ga imenujemo svežen za meje ali o mejah. In tega je uh, kolegi sprejel 15. decembra. V tem svežnju pa imamo številne različne elemente, številne zakonodajne predloge. Naprimer, uredbo parlamenta in sveta o evropskih mejah in pa, oziroma o evropski uh, obalni straži in pa enota za obranje kopenske meje. V ustreznem um, členu šengenskega zakonika imamo določbo, ki ureja, kako naj državljani Evropske unije prečkajo meje oziroma kakšen je postopek o prečkanju meje. Potem obstaja tudi sporazum oziroma um, poročilo o tem, kako naj bi to izgledalo, pa še smernice za izvajanje tega načrta. Potem pa obstaje tu še številne, um, številne priporočila glede uh, ustanovitve in um, izvajanja tako enih hotspotov v Italiji in na Zahodnem Balkanu. To so stvari, ki so med seboj vsekakor povezane. Osmo polletno poročilo je ponavadi neke vrste rutinski pregled delovanja šengenskega območja. Najverjetneje boste rekli, aha, health check. Schengen, to ne gre skupaj. Schengen je bolan, je zbolel. Ampak o tem bomo govorili potem, ko bodo vrvali sklepi. V prejšnjih poročilih je komisija govorila o razvoju na vseh področjih, ki zajema tako imenovani šengenski aki. Ampak, glede na trenutno situacijo, gospod predsednik, se je komisija odločila, da nekoliko spremeni svoj pristop. Naprimer, sporazum med Palavom in Evropsko unijo o liberalizaciji vinskega režima je stopil v veljavo. Palav so dožno spoštovanje tej državi, ampak to ni ključen element zadelovanja šengenskega območja. To ni glavna stvar. Zato se je komisija tukaj odločila za tri glavne eh, elemente glede na to, da se zdaj soočamo z največjim migracijskim valom oziroma največjimi migracijami po drugi svetovni vojni. Tri ključna poglavja so v poročilu. Prvo, o migracijah in mejah, tako zunanjih kot tudi notranjih. Potem imamo poglavje oziroma del o terorističnih grožnjah in nevarnosti. In pa tretjič, kot zadnjič, imamo poglavje, ki zajema izkušnje s prvim letom uh, delovanja novega mehanizma za evalvacijo šengenskega območja. To je pomembno, kaj ti do težav lahko pride, če države članice posameznih elementov, ki se stavljajo evropski aki, relevantni eh, šengenski aki, ne izvajajo na pravil način. In dovolite mi, da najprej začnem s prvim poglavjem. Migracija in meje. Glede na najnovejše eh, podatke bi bilo lahko do novembra več kot 1,5 milijona nezakonitih prestopov meje od januarja do novembra leta 2015. In to je veliko več kot pa eh, je bilo teh prestopov meje v letih 2009 do 2014. 1,5 milijona nezakonitih prestopov meje, seveda ne pomeni 1,5 milijona nezakonitih migrantov. Del ljudi oziroma del teh prestopov se nanaša na iste ljudi, kajti če je nekdo prišel v šengensko območje na, skozi zunanjo mejo Grčije, je morda potem bil še enkrat registriran nekje na notranjih mejah, naprimer med eh, Mačarsko in Avstrijo ali kje druge. In potem je bil dvakrat unešen v naše podatke. In vseh teh prestopov je bilo 1,5 milijona. No, in na podlagi tega je, so že bili pripravljeni določeni ukrepi, neposredni ukrepi, naprimer hotspoti, ki jih zdaj imamo v Grčiji in pa Italiji. Potem sklep oziroma odločitev o premestitvah oziroma preselitvah ljudi. Uh, pa del svežna o mejah, ki je prav tako povezan s tem, ampak o tem boste v vašem odboru najverjetneje govorili zelo k malu, vsaj upam tako. V delu besedila, ki govori o migracijah in mejah, smo navedli konkretne ukrepe, ampak zapisamo, zapisali smo tudi, da moramo pripraviti boljši sistem ukrepov za nadzor nad, oziroma za upravljanje zunanjih meja in s tem posledično tudi boljše upravljanje z migracijami. V celotnem svežnju za meje smo želeli upravljanje meja narediti bolj učinkovito in zato je komisija tudi pripravila predlog, s katerim naj bi ustanovili me, Evropsko mejno stražo in pa obalno stražo in pa tudi ciljno izvajanje Evropskega eh, mejnega zakonika. O tem je komisija poročala na vašem plenarnem zasedanju prejšnji teden. In mislim, da bi bilo zelo ustrezno, če bi tako svet kot tudi parlament kar se da hitro obravnavala ta predloga, ker vsebuje ta ključne elemente, s katerimi lahko izboljšamo situacijo. Toliko o zunanjih mejah. No, potem pa tu še vprašanje notranjih meja. Kajti nezakoniti imigranti, ki so prišli v šengensko območje, ne ostanejo v tej uh, državi članici, ki je ponovadi nekje na zunanji meji. In to pomeni, da prihaja do tako imenih sekundarnih premikov. Zaradi tega je nekaj držav članic ponovno uvedlo nadzor nad notrnimi mejami. Zato, ker je prišlo do težav, do groženj, Eh, javnemu redu in miru, varnosti, ravno zaradi velikega eh, števila nekontroliranih eh, oziroma do velikega in nekontroliranega števila vstopa migrantov, ki prihajajo iz regije Severne Afrike in Bližnjega vzhoda, Afganistana, pa tudi iz podsaharske Afrike. In zato se je komisija odločila za uporabo tako varnostne klauzule, safeguard clause, ki jo predvideva šengenski zakonik. In um, meni, da je začasna ponovna uvedba nadzora na, nad notranjimi mejami ustrezna in sorazmerna. Mnenje se je še posebej posvetilo ukrepom te vrste, uh, ki sta jih izvedli Avstrija in pa Nemčija. V tem kontekstu bi tudi povedal, da je ta ponovn, uh, ponovna uvedba nadzora nad notranjimi mejami nekaj, kar ni bilo uvedeno zato, da bi preverjali te osebe, ki prečkajo notranje meje, ampak bolj zato, da bi lahko na ustrezen način upravljali s sekundarnimi premiki. Naprimer, tisti, ki so želeli iti v Nemčijo, da bi tam zaprosili za azil, so bili najprej prepeljani iz slovensko-avstrijske meje prek avstrijsko-nemške meje v Nemčijo. In sicer na način, ki nam je omogočal, da izvedemo zdravstvene preglede, ki je omogočal um, razdelovanje hrane, pijače in potem varen transport do njihove končne destinacije. Ampak, bodimo si na jasnem, in to zdaj tu omenjam v oklepaju. Tukaj ne gre za spremembo azilnega zakonika, Eh, s katero bi lahko potem tem migrantom omogočali, da si sami izbirajo državo, v kateri bodo zaprošali za azil. Ne. Države članice so želele s tem pojavom se soočiti na ustrezen način in organizirati ustrezen transport. Samo zato je prišlo do teh ukrepov. No, nedavno pa so tudi druge države, naprimer Švedska in ena od povezanih držav, Norveška, uh, storili enako kot pa Avstrija in Nemčija in nekatere druge države. Bodimo si na jasnem nadzor nad, na notranjih mejah ni rešitev za pojav, s katerim se soočamo. Je sicer eno od orodij, ki jih šengenski zakonik uh, predvideva, ko gre naprimer za dejanske grožnje javnemu redu in miru in nacionalni varnosti, ampak če bi se za ta ok ukrep odločile vse države članice šengenskega območja, tega problema ne bi rešili. Migrantski val bi še vedno obstajal, še vedno bi ti ljudje skušali priti tako v Evropsko unijo, kot tudi potovati v ustrezno državo članico. Težava ni v šengenskem območju, izvor teh težav je druge. In sicer v določenih tretjih državah. Tako kot je dejal naš komisar, Schengen ni problem. Ampak Schengen in pa določeni deli šengenskega akija lahko pomagajo pri reševanju teh težav. In v to smer bi morali iti. Nočem se sicer spuščati v podrobnosti, ampak vseeno moram povedati, da so zadevne države uporabile določbe šengenskega kodeksa za ponovno spostavitev nadzora na mejah in to je takošnji ukrep. Ta režim lahko traja največ dva meseca. S tem lahko države članice zagotovijo nadzor na mejah. Nemčija in Avstrija pa sta na to uporabila eh, neko drugo določbo, ki eh, omogoča vzpostavitev nadzora na mejah v primeru eh, dogodkov, ki so predvidljivi. Komisija se je odločila, da je to spremljiv ukrep, glede na to, da se krija, kriza nadaljuje in uh, takšen nadzor nad mejami lahko traja dodatnih šest mesecev. To so razmere na notranjih mejah. Sedaj pa se bom dotaknil druge točke. Pod prejšnjo točko smo že omenili teroristične grožnje. Komisija je sprejela ukrepe v zvezi s skupnimi kazalniki za tveganje eh, v okviru SIS in eh, tragični dogodki v Parizu so pokazali, da je eh, v luči pojava tujih borcev treba nadzirati tudi državljane na zunanjih mejah, ko izstopajo oziroma vstopajo v Evropsko unijo. Komisija je v ta namen sprejela ciljno usmerjeno določbo v okviru eh, svežnja za sistematično nadziranje na mejah. O tem pa kaj več, ko bo ta predlog predmet razprave v vašem odboru. In še tretji del poročila. To je pregled stanja prvega leta izvajanja novega eh, šengenskega mehanizma. To je bistvenega pomena, kot sem dejal, morajo države članice v polni meri izvajati obstoječi pravni red, tako da se zagotovi izvajanje šengenskega območja, območja, kjer eh, obstaja prosto eh, gibanje oseb. Prvi obiski so se začeli letos in najkar prijedem k sklepom. Prva priporočila, ki jih je sprejel svet eh, na podlagi predloga komisije, v primeru eh, pomankljivosti, ki izhajajo iz poročil komisije, prva priporočila je svet torej sprejel in jih poslal parlamentu, če se ne motim, v začetku meseca decembra. Na ta način bo lahko ta odbor natančneje obravnaval sklepe, do katerih eh, smo prišli pri obiskih na terenu. Omenim lahko tudi, da smo pred kratkim eh, nenadejano obiskali Grčijo eh, na mejah s Turčijo in na morskih mejah. To poročilo je v pripravi in odbor ga bo prijel, to je seveda eh, šengenski evalvacijski odbor, eh, k malu, vsaj upam, glede na povezave eh, z vročimi točkami in tako naprej in glede na potrebo po registraciji imigrantov, ko pride v Evropsko unijo, bo to verjetno vplivalo na nadaljne odločitve komisije, na nadaljne predloge. Naprimer, kar se tiče uporabe specifičnih določb šengenskega Eh, menega zakonika glede eh, vzpostavitve eh, menega nadzora na notranjih mejah. Še posebej, če prihaja do resnih pomankljivosti pri izvajanju pravnega reda. Gospod predsednik, kot sem dejal, gre ponovadi za nekakšen pregled stanja, zdravstvenega stanja, Eh, kot sem dejal, je Schengen uh, zbolel, ni pa uh, to zelo huda bolezen. Uh, Schengen ni obsojen na smrt. Tako kot drugot uh, na področju azila je treba Schengen uh, nadgraditi, obstoječa urodja je treba ustrezno izvajati in uh, upam, da bomo ob naslednjem polletnem poročilu precej bolj pozitivni. Izpostaviti je treba težave, ampak če bi eh, Schengen padel, to ne bi pripomoglo k eh, iskanju rešitev. Hvala. Gospod Koeljo. Najlepša hvala. Gospod predsednik, zahvaljujem se predstavniku komisije za celovito izjavo. Hvala za poročilo, ki ga predstavljate. Ta nova struktura poročila je predvsej bolj eh, ciljno usmerjena in eh, dobro pripravljena kot eh, prejšnja. Sedaj se na srečo bolj posvečamo tem poročilom kot v preteklosti, pred šestimi meseci, ampak zadeve so se zaostrile. Te šest mesecev je pokazalo, da Unija ni bila pripravljena za reševanje te krize. Moj prvi komentar na eh, evaluacijski mehanizem je eh, ta, da je to ključnega pomena za vzajemno zaupanje. Sedaj imamo bolj evropski instrument, Evropska komisija ima pomembnejšo vlogo, vodi namreč ta postopek. Ampak vprašanje je, eh, če se države članice zavedajo obstoja tega orodja če so pripravljene sodelovati. Zakaj sprašujem uh, ravno to? Zato, ker nekatere države članice ne uh, odgovarjajo pravočasno na vprašalnike uh, in uh, na njihovi odgovori niso dovolj natačni. Kakšen je smisel vsega tega, če pa države članice ne sodelujejo v novem evalvacijskem mehanizmu, da bi ocenile, kje so vrzeli in kje so pomakljivosti? Še večkrat sem dejal, da nima smisla, da vedno znova na dan prihajamo z novimi urodji. Ne, treba je zagotoviti, da pravilno izvajamo to, kar že obstaja. Še nekaj v zvezi z evalvacijo in to je dostop do rezultatov. Razumem, da so nekatere informacije občutljive narave, ampak zanima me, če je res treba klasificirati celotna poročila kot tajna. Bolj kot bo pri tem sodeloval parlament, Eh, v večji meri bomo lahko ugotovili, če so nekateri ukrepi potrebni ali ne. Kar se tiče načrtovanih eh, obiskov, sem vesel, da smo dosegli nekaj napredka, naprimer kar se tiče eh, SIS-2. Komisija sprejema dejstvo, da se to urodje ne uporablja v dovolj veliki meri, da obstajajo težave pri izvajanju. Pozdravljam tudi uh, nenapovedane obiske na grško-turški meji, na uh, zunanjih uh, mejah Polske in tudi na naših notranjih mejah, naprimer med Francijo in Nemčijo. Ampak sklepi so precej borni. Zanima me, če bi lahko komisija povedala, kdaj so ti obiski potekali in uh, če nadzor na mejah uh, med Francijo in Nemčijo predstavlja dejanski nadzor na mejah. Zanima me, če ima eh, komisija kaj več informacij eh, o tem, eh, o različnih načinih nadzora, naprimer na vlakih. Imam nekaj konkretnih vprašanj za komisijo. Očitno je samo Slovenija predstavila poročilo o rezultatih ponovne spostavitve eh, nadzora na notranjih mejah v skladu z 29. členom šengenskega zakonika. Zanima me, če se komisija eh, zaveda, eh, kdaj bomo prejeli dodatna poročila oziroma nova poročila drugih držav članic. Zanima me, če komisija meni, da so države članice dovolj komunicirale o ponovni vzpostavitvi nadzora nad mejami. Očitno je prišlo do učinka domin. Jasno je, da so nekatere države vzpostavile nadzor zato, da bi upravljale z tokom uh, beguncev, druge pa so zgolj zaprle svoje vrata. Naj zaključim, gospod predsednik. Nekatere države članice so zgradile uh, ograje ali pa to še načrtujejo. Komisija meni, da to ni kršitev evropske zakonodaje. Ali lahko kaj, veste, kaj več poveste o tem? Uh, to je zelo pomembna tema, glede na to, da nove države eh, oznanjajo svoje načrte v tej smeri. Nihče noče, da je zadnji šest mesecev eh, pravilo, eh, da ponovno spostavimo nadzor na notranjih mejah, da ohranjamo takšno napetost. Res je, da je šengensko območje pod pritiskom, ampak naliti si moramo čistega vina in potrebujemo komisijo, ki je močna in ki zahteva spoštovanje pravnega reda šengenskega zakonika in to z uporabo vseh eh, orodij, ki jih ima na voljo. Gospa Fajon. Najlepša hvala, najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala tudi komisiji za ta jasna uh, poročila. Mislim, da imamo vsi zelo resne pomisleke. Mislim, da se vsi strinjamo, da je Schengen uh, zbolel in da uh, je bolezen neresna. Vsi ukrepi, uh, premeščanje, uh, vračanje, vroče točke, vse to ni učinkovito. Kot veste, prihajam iz Slovenije in ravno kar ste eh, omenili ograje. Povedati vam moram, da je zelo boleče spremljati razvoj dogodkov. Imamo uh, ograje, um, na naših mejah in prebivalstvo je razdeljeno. Uh, Prejšnji ukrepi niso bili učinkoviti, zato smo se odločili za ograjo. Kot majhna država nismo mogli upravljati s tokom eh, ljudi, ki je prihaja v Slovenijo. Sedaj eh, smo v zimskem času, eh, manj je migrantov, ampak pomladi jih bo spet več, še posebej tisti, ki prihajajo prek Balkana. Ukrepi pa niso učinkoviti. Vsak dan imamo praktično proteste na mejah. Ljudje se borijo proti temu z, eh, izgubljamo zaupanje med državami, sodelovanje eh, med ljudmi in tudi gospodarstvo trpi. Vsi smo zaskrbljeni. Takoj, ko vzpostavimo eh, ograje na mejah, je jasno, da jih bo težko odstraniti. Kdaj bomo to naredili? Zakaj bomo to naredili? Vedno več imamo notranjega nadzora na naših mejah. In moje vprašanje je naslednje. Pavlo je že govoril o ograjah eh, v Evropi, ampak zanima me, kako resna je možnost, da bo vzpostavljen mini Schengen. Mislim, da tega absolutno ne moremo sprijeti. S tem namreč pod vprašaj dajemo celotni evropski integracijski proces. To so naši pomisleki. Imam še nekaj konkretnih eh, vprašanj jasno je, da ograja ne bo rešila ničesar. Ko je Mačarska začela graditi ograjo, je s tem zgolj preusmerila uh, tok ljudi v druge države in to se dogaja. Evropa je celina migracij in ljudje bodo vedno prihajali. Ograje torej nimajo nobene prihodnosti v Evropi in prihodnost Evrope ni povezana z ograjami. Ko smo v Sloveniji uh, uh, izkusili prvih 100 ali pa 200 tisoč ljudi, takrat ni bilo registracije in uh, to je treba jasno povedati. Nismo odzemali prstnih otisov. Kako se bomo pogovarjali o vračanju oseb? Pred kratkim sem se pogovarjala s srpskimi organi. Oni uh, eh, jemljajo prstne otise. Ampak niso povezani z Eurodakom oziroma nobenim drugim sistemom. Zakaj tega ni? Rešiti je treba ta praktična vprašanja. Eh, lahko sprejmejo kakršnokoli zakonodajo, ampak to ostane v državi. Morda mi lahko pomagate z odgovorom na ta vprašanja. Sama nimam odgovora. Na to humanitarni vizumi. Eh, Juan eh, bo to brez dvoma omenil. Govorili smo o reviziji vizumskega kodeksa, vzpostaviti smo želeli humanitarne vizume, s tem bi rešili življenje na tisoče ljudi, namesto da bi prečkali sredozemlje in morje, bi se lahko prijavili za humanitarni vizum. Zakaj komisija ne podpira te politične rešitve? Vem, kakšen je uradni odgovor, ampak še vedno si prizadevam za vzpostavitev teh humanitarnih vizumov. Na ta način bomo namreč zagotovili več zakonitih poti v Evropo. Zanima me tudi, kakšna je posledica odločitve, Eh, Evropskega sodišča v primeru Slovaške in Mačarske glede eh, premeščanja. Vem, da si prizadevamo za ukrepe, ki temelijo na solidarnosti. Večina držav članic ne uh, deluje, ampak se zgolj odziva in zato Schengen razpada. Sedaj imamo uh, to sodbo sodišča, kakšne bodo posledice. Lahko bi nadaljevala, ampak mislim, da se bom tukaj ustavila, zato ker bodo ti kolegi in kolegice imeli vprašanja. Hvala, gospa Korata Bild. Najlepša hvala, gospod predsednik. Skrbim me uh, situacija v Schengnu. In kot je dal kolega Koeljo, eh, je pomembno, da ta komisija pripravi zelo natančno oceno in da jo deli z nami. prekinitev svobode gibanja eh, in nadzor nad mejami ni vzpostavitev novih eh, mej. Ampak dejstvo, da lahko države članice zlorabljajo te začasne ukrepe, je problematično. Tako ne bomo upravljali s tokom eh, beguncev in tako se ne bomo borili proti terorizmu. Svoboda gibanja znotraj Schengna je eden izmed največjih dosežkov našega časa v Evropi in združiti moramo sile naših političnih skupin, in naših držav zato, da podpremo to svoboščino. Pri tem pa moramo seveda eh, spoštovati šengenski zakonik, ga okrepiti in z tega vidika podpiram predloge komisije za krepitev šengna. Eh, podpiram tudi vzpostavitev eh, nadzora pri vstopu in izstopu tudi za evropske državljane. Naj se navežem na vaše dobre besede, gospod predsednik. Izvajanje. Izvajanje je pomembno. ni Evropa tista, ki je uh, bolna. Ne, države članice so problematične, nacionalizem je problematičen, protekcionizem je problematičen, ne Evropa. Komisija upravlja svoje delo, mi upravljamo naše delo, glede na to, da smo si politično različni, o tem bi lahko dolgo govorila, ampak vlade so tiste, ki ne izvajajo teh odločitev. Če imamo skupne zakone, če imamo sporazume, če imamo svet, ki se o nečem odloči, potem pa polovica držav članic tega ne izvaja, kje je tukaj kriva Evropa? Zakaj je situacija v Schengenu takšna, kot je? Plačujemo eh, ceno eh, in zapolnjujemo vrzeli, ki so jih povzročile države članice, eh, ki so premalo naredile za nadzor na zunanjih mejah. Enako velja za evro. Ne moremo imeti delujočega evroobmočja brez takšnega sodelovanja. Če so zunanje meje popolnoma odprte, potem zadeve ne bodo delovali. Ko mi potujemo v tretje države, prosijo za naše dokumente. Zakaj bi lahko ljudje prihajali v Evropo brez nadzora, brez registracije? Pozdravljam eh, predlog komisije eh, glede krepitve Frontexa. Osebe, ki prihajajo v Evropo, se morajo registrirati, identificirati jih moramo, oduzeti in moramo prsne otise. Vsi dokumenti in eh, biometrični potni listi morajo biti registrirani. Ni dovolj zgolj eh, hiter pogled na potni list. In to je povezano tudi z revizijo Schengena. Naj se navezem, navežem še na besede kolegice Spinelli, eh, ki je govorila o prejšnji točki. Preš, prejšnji, o prejšnji točki nisem dobila besede. lak rodet eh, organ v švedskem demokratskem eh, sistemu je eh, o tem odločal. To ni sodni, pravosodni organ, to je vladna agencija, ki obravnava nek predlog zakonodaje. In oni so dejali, da so ti novi ukrepi, ki jih je sprejela vlada, ta svežen preveč, prekomeren. Ne zagovarjam odločitve vlade. Ne gre za to. Mislim, da moramo povedati dvoje. Švedska je bila v zadnjih treh, eh, štirih letih eh, najbolj gostoljubna država v Evropi. Letos bomo imeli eh, več kot 160 tisoč eh, prosilcev za azil. Več kot 32 tisoč je mladoletnikov brez spremstva. Novembra je eh, na Švedsko prišlo več kot 10 tisoč uh, ljudi vsak teden. Kaj to pomeni? Švedska se sooča z velikim izzivom, je država prvega vstopa, glede na to, da druge države ne registrirajo oseb, ne identificirajo jih, ampak jih zgolj pošljejo naprej. Je tudi končna destinacija, kar pomeni, da moramo te osebe vključevati v trg dela. In uh, tudi z drugimi izzivi se soočamo. Grozno je to, da uh, švedska vlada ni umestila švedske na zemljevid, eh, glede na to, da se že dolgo soočamo s tem prekomernim pritiskom. Države članice in tudi ta parlament pozabljajo na dejstvo, da je tudi švedska potrebovala pomoč. In takšni so sedaj rezultati. Sedaj imamo odločitev zelene in rdeče vlade. In to je odločitev eh, na podlagi praktično no, predloga ekstremne desnice. In to je po mojem mnenju slabo. Mislim, da mora komisija zelo previdno analizirati eh, odločitev švedske vlade prejšnji teden, ki se je odločila za vzpostavitev eh, nadzora na mejah, eh, ki se je odločila, da bo preverjala vse na mostu Öresund, to velja za avtobuse, za vlake in tako naprej to je bilo sprejeto v obliki zakona. In komisijo sprašujem, če gre to v nasprotju eh, s uh, Schengenom. Mislim, da obstaja tudi izredna možnost uh, takšnega ukrepa za trajanje obdobja dveh let, ampak zanima me, če res potrebujemo takšne uh, kriterije oziroma če potrebujemo takšne ukrepe in če ti spoštujejo kriterije. Hvala, gospod Sargentini. Najlepša hvala. Ko je komisija podajala predstavitev, sem preverila uh, svoja elektronska sporočila. Vsakih nekaj dni namreč prejmemo uh, pisma uh, držav članic o ponovni spostavitvi nadzora nad mejami. Malta, Norveška, Slovenija, Švedska, Avstrija, Nemčija, uh, Francija in Mačarska. Carlos Coelho je govoril o tem, da bi lahko tudi nizozemska vzpostavila nadzor na eh, nemški meji. Da, to počnejo. In eh, ne zgolj to. Videla sem primere, to sem slišala na radio, ko eh, mejna straža pravi, da bo šla čez mejo v Belgijo, parkirala na parkirišču in na to kolegom na eh, nizozemski strani meje po eh, radio zvezi eh, sporočijo, prihaja avtomobil, v avtomobilu so osebe, ki niso videti evropske, ustavite jih. In to počnejo kar tako na horuk. Imamo torej mejno stražo, ki na ta način opravlja svoje delo, brez nekega sistema pravijo, vlada pravi, da je to vse v skladu z zakonodajo, ampak po mojem mnenju eh, takšno profiliranje ni v skladu z zakonodajo. Ne gre za vprašanje, če o, teh osem držav, ki sem jih omenila in moja država deluje v skladu z zakonodajo. Gre za to, da pozabljamo, kakšen je namen Schengna. Pred nekaj tedni je bilo govora o eh, eh, zasedanju PNZ. Govora je bilo o tem, da naj bila Grčija eh, začasno izključena iz Schengda. Do tega ni prišlo, ampak vsi časopisi so bili polni takšnih eh, člankov in to je napačna uporaba eh, teh besed, gospod predsednik. Vsi časopisi so pisali o tem in škoda je že narejena. Ta parlament podpira Schengen, Evropska komisija se bori za Schengen, ampak pravo vprašanje uh, je vprašanje sveta, držav članic, ki jim očitno ni mar, da škodimo Schengenu, eh, da takšen uh, govor, takšna, takšen diskurs škodi Schengenu. In to je glavni izziv za bližno prihodnost. Kako spremeniti to debato, ta diskurs, kako preprečiti državam članicam, da še naprej pošiljajo takšna pisma. Gre za osem držav, ne vem, zakaj želi Malta imeti eh, šengenski meni nadzor. Ne razumem, eh, Malto obkroža eh, voda. Kakšna notranja meja? Ne razumem. Hvala. Thank you, uh, Lopez. Gospod Lopez Aguilar. Thank you, chair, Mr. Koester. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Koester, predvideli ste, da bomo šli po politični poti in potem smo se res odpravili. Tukaj smo zato, da podamo našo izjavo in eh, želimo, da to izjavo prenesete po hierarhiji na najvišji vrh komisije. Tukaj smo, ker predstavljamo evropejce in evropejke, ki jih skrbijo ti eh, grozni podatki o šengenskem pravnem redu. Ta pa je največji dosežek eh, te evropske izkušnje. Po podatkih Europola praktično ni nobenega drugega dosežka, ki bi ga ljudje imeli raje kot eh, šengenski pravni red. Pravite, da je šengen zbolel, a bo umrl, a je v zadnjih izdihjajih, a bo izginil. brez da bi komisija zahtevala od držav članic, da te zagotovijo, da vsaka prekinitev izvajanja eh, Schengna predstavlja zgolj začasen ukrep, glede na izredne razmere. Izredne razmere, ki morda upravičujejo vzpostavitev notranjega nadzora na notranjih mejah eh, Evropske unije. A smo pripravljeni povedati ljudem, da smo pripravljeni narediti vse, kar lahko, da želimo uporabiti vsa orodja, ki jih imamo, zato da bi rešili šengenski pravni red. Percepcija številnih, ki potujejo eh, znotraj Evropske unije, je ta, da nas Schengen počasi zapušča. Ponovno nadzorujemo potne liste, ponovno eh, preverjamo eh, identiteto oseb in to na vseh evropskih letališčih, celo na železnicah, celo na vlakih. A bomo zagotovili, da bo komisija udarila po mizi ob vsaki kršitvi eh, zakonika in da bo izpolnila svojo ulogo varuhinje pogosb. Tako, da bodo države članice razumele začasnost ukrepov, kot je nadzor na notranjih mejah. A smo pripravljeni povedati ljudem, da so to začasni ukrepi, da ne bomo dovolili, da eh, se bo s tem nadaljevalo. In glede na to, da je formalni argument za ta ukrep uh, njegova začasnost, a bomo res še naprej to izpostavljali, a bomo zagotovili, da bodo ti začasni ukrepi resnično začasni, da jih bomo odpravili. Obenem pa moramo rešiti varnostne izzive, ki eh, so pred nami. To je sporočilo, ki ga eh, morate prenesti na sam vrh komisije. Hvala. Gospod Depre, že rad izvoli. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod De Koester je. Hvale vreden človek v začetku je dejal, da moramo to razpravo voditi na politični ravni. To je bistvenega pomena. Schengen je politična problematika. To ni zgolj uh, neko vprašanje javne uprave. Sam popolnoma podpiram Schengen. Če Schengen pade, bo eh, sledil evro in razpadla bo Evropska unija. Takšno je moje mnenje. Schengen ima dva pomembna elementa. Nadzor na eh, zunanjimi mejami in prosto gibanje oseb. Pomislite na državljane, eh, ki verjetno menijo, da imamo zunanje meje in da jih eh, nadziramo. Ko pa naenkrat pride v Evropsko unijo 1,5 milijona nezakonitih migrantov, kako pojasniti, da obstaja nadzor nad Eh, zunanjimi mejami, glede na to, da je v Evropsko unijo prišlo 1,5 milijona ljudi. Je ja, tako pa ne gre. Poskušamo rešiti prosto gibanje, pravimo. Eh, Francija, Nemčija, Avstrija, Slovenija, Mačarska, Švedska eh, in druge države vzpostavljajo nadzor nad notranjimi mejami. Ne, še slabše je. Ograje postavljajo žico postavljajo, bodečo žico. To so resne stvari, to so resne razmere. In odgovor na to ne more biti zgolj birokratske narave, biti mora političen. Najprej vprašanje eh, nadzora nad zonanjimi mejami. Očitno zadeve ne delujejo. Imamo eh, dve točki, morali bi jih imeti 8 ali 9, ne upravljajo dobro svojega dela, eh, ne vem. Zadeve ne delujejo. Še nekaj bi povedal in se navezal na besede gospe eh, Fajon. Kanačani so sprejeli 25 eh, tisoč beguncev. Kako? Šli so jih iskati z letali in jih na to odpeljali v Kanado. Mi moramo narediti nekaj podobnega z letali. Če ne bomo imeli zakonitih poti v Evropsko unijo, potem se bo situacija še nadaljevala, takšna kot je sedaj. Očitno ne moremo vzpostaviti nadzora nad zunanjimi mejami in kdorkoli želi, pride v Evropsko unijo. Potrebujemo zakonite poti v šengensko območje in to je bistvenega pomena za begunce bodi si s pomočjo humanitarnega vizuma, bodi si s pomočjo kakšnega drugačnega orodja, ampak to je nujno. Gospod De Koster je dejal, da humanitarni vizum ne bo del revizije eh, zakonika, ampak če tega ne bo eh, v tem svežnju, kakšen je vaš predlog? Če imate kakšen predlog, eh, na dan z njim, ampak mislim, da drugih rešitev trenutno nimamo. Mislim, da se moramo resno boriti za takšne zakonite poti, eh, Eh, v Evropsko unijo za begunce. Drugače bo ta kriza tako ali tako trajala leta in leta in bo popolnoma destabilizirala našo družbo in prebivalstvo. Druga stvar. Glede političnega, eh, politične obravnave tega eh, problema. Francozi so spostavili eh, nadzor nad notranjimi mejami po terorističnih napadih, potem ko so teroristi eh, šli nazaj v Belgijo, niso jih ustavili, očitno nadzor ni deloval. In sedaj bomo imeli sistematični nadzor eh, nad državljani Evropske unije na zunanih eh, mejah. Nadzirali bomo tiste, ki imajo pravico do prostega gibanja. Kako bomo identificirali te vse osebe? potrebujemo dostop, koga bomo identificirali. Nismo razumeli, koga bomo identificirali. Socialiste. Socialisti so tamle. Ne, se upravičujem, verjetno sem napačno dejal. Ne socialiste, teroriste bomo identificirali. nikoli ne bom povezoval terorizma in socializma, se opravičujem in eh, brez skrbi. No, naj se vrnem k eh, moji argumentaciji. Nadzirali bomo vse evropske državljane. Če pa želimo ugotoviti, da so to, če so to teroristi, potem moramo informacije uh, preveriti v podatkovnih bazah. Imamo Eh, sistem SIS, ampak vse države članice tega sistema ne uporabljajo v dovolj veliki meri. Če v tej podatkovni bazi nimamo podatkov o tem, kdo so tuji borci, kakšen je namen tega nadzora? Ampak resno. ljudem boste težili, se opravičujem, da tako govorim, ampak ljudem boste težili z nadzorom, ampak če ne morete preveriti teh informacij ob nadzoru na meji z informacijami o tujih borcih, eh, potem nič nima smisla. Potem naj bi imeli enoto za terorizem znotraj Europola, eh, ki bi se posvečala tujim borcem, ampak cariniki ne bodo imeli dostopa do informacijskega sistema Europola čemu bo to služilo? Mislim, da so to resnično kritične zadeve. Če preberem dokument komisije, lahko rečem, da je dobro uh, pripravljen, ampak ne prinaša nobenih praktičnih rešitev za naše probleme. Problem ni administrativne narave, je politične in tehnične narave. In upravičujem se skupini socialistov. Tvoje opravičilo je sprejeto. Zato me vedno ustavljajo eh, na mejah. Pa sem se že spraševal, zakaj gre. No, očitno zato, ker sem socialist. Kristin, izvoli. Hvala. Z marsičem marši se eh, strinjam. Tudi s tem, da eh, mora biti sprejeta politična Eh, odločitev. Imamo prosto gibanje oseb, prosto gibanje eh, blaga, začeli smo eh, s prostim pretokom blaga, na to smo sprejeli tudi določbe za prosto gibanje ljudi, ampak Evropa ne more biti zgolj gospodarska skupnost, kjer prosto, kjer se prosto trguje, ljudje pa ne morejo prosto potovati govorimo naprimer o Mačarski, o ograjah. Eh, o, o Mačarski je treba govoriti tudi zato, ker se daj eh, begunce daje v zapor, zato, ker eh, nočejo oditi v Srbijo, so v zaporu in gre za kršitve Ženeve. Ne spoštujemo mednarodnega prava, ne zgolj evropskega prava. Glasovanje, ki je potekalo v Strasburu prejšnji teden, je potekalo, imeli smo predlog spremembe za to, da bi uporabili sedmi člen za eh, Mačarsko, za Orbana, glede na to, da prihaja do zapiranja beguncev. To je popolnoma škandalozno. Veliko nas je, ki o tem govorimo v Evropskem parlamentu. Tudi komisija eh, obžaluje določene ukrepe držav. Eh, članic. Včasih je treba udariti po mizi in eh, spoštovati ta osnovna načela. Smo v Evropski uniji, spoštujemo eh, pravila, načela in pogodbe Evropske unije, ampak če tega ne spoštujemo več, kaj je treba narediti? Upam, da bodo vsi evropski poslanci in poslanke vseh političnih skupin sprejeli ustrezne sklepe glede na to, kaj se dogaja danes na Mačarskem. Lahko bi govorila tudi o Danski, Eh, o zaseganju eh, njihove lasnine, ampak o tem, kdaj drugič. Hvala, gospod Weidenhuser. Gospod predsednik, zelo hvaležen sem komisiji, da je jasno razlikovala med stvarmi in povedala, da ni problem v Schengnu in če že obstaja problem, je problem v Dublinu. In zdaj je res čas, da razmislimo o tem, kako organizirati drugačne možnosti vstopa. Leta smo govorili o humanitarnih vizumih in mislim, da nismo prišli kaj dlje kot do zgolj nekih akademskih razprav. Antonio Gateres, odhajajoči komisar OZN za begunce, je Eh, povedal, da je potrebno dejansko končno nameniti sredstva za države izvora in tam eh, reševati razmere. Brez takih ukrepov ne bomo prišli nikamor in ni čudnega ni, da smo prišli do eh, situacije, kakršna je danes. Prihajam iz države, ki je tranzitna država pri vsem tem dogajanju. Bili smo nekako presenečeni nad vsem tem eh, razvojem, ampak prilagajali smo se razmerami in politikam drugih držav. Eh, odgovorni smo bili za več sto tisoče ljudi in zelo me veseli in to sem že od samega začetka eh, opažal, da smo skupaj z sosedno Nemčijo eh, uspeli dokaj učinkovito reševati zadeve. Na mejnem območju je, letno meja, je dnevno meja prestopalo več kot 8 tisoč ljudi, lahko si predstavljate, kaj to pomeni, ampak vse skupaj je teklo precej gladko in to je bilo uh, vendarle mogoče kolikor toliko dobro nadzorovati. V Avstriji imamo 80 tisoč prosilcev za azil, ki jim bomo ponudili eh, zaščito in eh, novo življenje. Uh, Eh, seveda pa se zavedamo, da eh, bo Nemčija verjetno soočena z desetkrat več ljudmi, ampak vseeno. Želeli bi si več evropske solidarnosti, želeli bi si, da ne bi eh, nekako težav izrivali iz ene države v drugo. To je glavna lekcija letošnjega poletja no, sicer nas je malo, ki zagovarjamo eh, nadzor na notranjih mejah in eh, opazili smo tudi, kakšne so posledice take uvedbe nadzora. Eh, odkar so meje padle, je dejansko prišlo do korenitih sprememb. Gospodarstvo se je povezalo, skupnosti na obeh stranih meje so se povezale, zdaj pa kar naenkrat zopet prišlo do več ur čakanja v vrstah. To je imelo gospodarske posledice sicer eh, ravno na področju zdravstva obstaja eh, tesno sodelovanje v eh, obmejnih območjih, če, če se ni mogoče več zagotoviti, eh, zato ker pač ponovno obstaja preho, pregled na mejah, pa eh, obstajajo določene težave in nekaterih stvari ni mogoče izvajati. Zato bi se seveda vsi želeli, da mej ne bi bilo in da bi še enkrat predstavljal velik eh, Eh, napredek eh, civilizacije v Evropi, ki se mu ne bi bili pripravljeni odreči. Eh, samo še vprašanje, morda sem sam to preslišal, zdaj smo v Štrasburu na plenarnem zasedanju že drugič doživeli nadzor na mejah. Kakšna je podlaga za to? Hvala. Hvala kolegi in kolegice. E, dodal sem na seznam še Barbara Spinelli, potem pa bom e, seznam zaključil. Naslednja je SK Keller. Najlepša hvala. Nekaj vprašanj e, imam za komisijo in tudi nekaj komentarjev. Vprašanje. Romunije in Bolgarije nismo omenili in to je zadeva, o kateri razpravljamo že leta, nismo jo še razrešili, zato just um, for the commission, is it a couple of direct questions to you? Komisija, nekaj neposrednih vprašanj je za vas. Gospa Keller bi vam rada zastavila nekaj vprašanj. Uh, Dobro, bom ponovno začela. Eh, sprašujem o eh, Romuniji in Bolgariji, tega nismo omenili, čeprav je o tem govora že leta. V tem mandatu in tudi v prejšnjem mandatu parlamenta smo pozivali k temu, da bi Romunijo in Bolgarijo sprejeli v Schengen in kolikor vem, kolikor mi vemo, ni bilo nobenih eh, objektivnih ovir. Eh, ki bi preprečevale sprejem Romunije in Bolgarije v šengenski prostor, pa se to vendarle še ni zgodilo. Zato me zanima, kako napredujejo razprave in kdaj lahko pričakujemo datum pristopa za obe državi. Kar zadeva Švedsko, me zanima dejansko, kaj se dogaja na mejah, kakšne eh, kontrole se izvajajo, gre zgolj za preverjanje potnih listov ali kaj več. Potem eh, še eno vprašanje. Kar zadeva ograje, ki jih je omenjala Tanja in drugi, ali obstaja kakšna časovnica, kako dolgo naj bi te stale, kdaj bodo omaknjene. Kar zadeva Schengen, pa ste omenili vrsto nalog ali ciljev, eh, tudi v povezavi z zapiranjem šengenskih meja. Nečesa pa niste omenjali in sicer eh, izkoriščanje zapora šengenskih meja kot politične grožne državam članicam. Ne vem, če je tak pristop zelo koristen in ne vem, če je to upravičen razlog za zapiranje šengenskih meja. Ne vem, če je to zapisano v zakonodaji, razen če mi je kaj ušlo, ampak ker je to očitno neka politična usmeritev oziroma ker si očitno države članice želijo izkoriščati šengen v ta namen, kar ni najbolj posrečeno. Uh, Eh, ne vem, ali se lahko to uporaba, uporablja tudi proti državam, ki nočejo zapreti svojih meja. Eh, po drugi strani pa so tu države, ki ne želijo izpolniti svojih obveznosti, zlasti kar zadeva preselitev, pa tudi nasplošno kar zadeva sprejem beguncev. Eh, tudi o tem sploh ni bilo govora. Torej, morda bi nam lahko malo pojasnili, kako tečejo razprave, morda tu ni na prvem mestu komisija, bolj bi me zanimalo, kaj se dogaja v svetu, ampak če imate na tem področju kakšne informacije, ki bi jih lahko delili z nami, bi bila za nje zelo hvaležna. Hvala. Hvala, Ana Gomez, prosim. Strinjam se s tistimi kolegi in kolegicami, ki so rekli, da je e, glavna odgovornost v rokah držav članic. Ampak tudi komisija nosi svoj del odgovornosti. In kot so povedali kolegi, vprašanje ni, oziroma ne potrebujemo nekega funkcionalnega pristopa, temveč potrebujemo političen pristop strani komisije. Komisija je varuhinja pogodb. Komisija je gonilo Evropske unije. In če komisija ne zazame političnega stališča, kakršna bi morala zauzeti, namreč da pozove vse države članice, ki očitno kršijo svoje zaveze pri eh, izvajanju Schengna, pa ne samo to, kajti tu gre predvsem za izgovore na račun boja proti terorizmu in tu je še vrsta drugih zavez eh, in obveznosti, ki jih države članice ne jemljajo resno. In komisija mora to povedati na glas in s prstom pokazati na tiste, ki so odgovorni, na države članice. To je tudi naša naloga, ampak to je zelo težko zagotoviti, uh, Eh, če tega ne počne komisija, prej obratno, zgrožena sem bila prejšnji teden, ko je gospod Timmermans, ki je, je član moje poslan, po, politične družine, pojasnjeval razloge za novo mejno stražo, Evropsko mejno stražo in za eh, nove sile na zunanjih mejah in govoril je ravno o e, nasprotju tistega, kar bi morali početi. Gre za mešanje terorizma in beguncev. Seveda nisem naivna in seveda se zavedam, da ta priliv beguncev ponuja tudi e, pomembno priložnost za, za teroriste, ampak tudi druge priložnosti obstajajo in e, se jih države članice in komisije enostavno ne lotevajo. In Eh, pravzaprav eh, gremo na roko proti evropskim ekstremistom, ko mešamo te stvari. Eh, nikoli ne bomo mogli stotodno nadzorovati vsakega centimetra zunanje meje. Nikoli ne bomo imeli dovolj ljudi, da bi tak nadzor se dogovorili, zagotovili. Pa tudi, kadar se tega uh, lotevajo, se lotevajo tega nekako po občutku, z vsem, kar to potegne za sabo. Tu imamo torej zelo resno vprašanje in komisija bi morala biti prva, ki izpostavi, da je edini način, kako se lahko tega pametno lotimo, kako lahko rešimo Schengen, zato ker je Schengen uh, odlično orodje in ni srč problema da je edini način, da to storimo tako, da vlagamo v varne in eh, zakonite eh, poti v Evropo, naprimer eh, zračni most, humanitarne vize, ustrezen sprejem, ker bodo ljudje v vsakem primeru prihajali. Prihajam z Portugalske. V dneh, ko smo imeli nadzor na mejah, je več kot na, milijon naših državljanov eh, prečkalo te meje in so šli na delo v druge države po Evropi. Šli bodo in e, naš, naši ljudje, naprimer, niso niti reševali svojega življenja, ampak so želeli samo boljše razmere. In kadar ljudje odhajajo z motivacijo, da rešijo svoje življenje, eh, kar je primer pri številnih beguncih, bodo ti ljudje prišli in zato je prav eh, ali bolje, da organiziramo zakonite in varne poti, Eh, na katerih bomo te ljudi registrirali in obravnavali. Želela bi si, da bi bila komisija prva, ki bi to zagovarjala skupaj z nami v parlamentu, ampak to se ne dogaja. Eh, ne vidim, da bi komisija delovala kaj drugače kot eh, države članice, ki so razvojene. Te popuščajo skrajni desnici, pa tudi skrajni levici, ki je protievropsko nastrojena. Eh, nihče se ni pripravljen lotiti organiziranja zakonitih poti v Evropsko unijo. Vsi govorimo samo o tem, kako preko obstoječih poti prihaja organiziran kriminal. Eh, in tu ne gre samo za to, da bi onemogočili tihotapce. Eh, po drugi strani pa je tu komisija, ki povsem ignorira program zlatih vizumov če bi bila sama v teroristični uh, organizaciji, bi brez kakršnih koli težav kupila državljanstvo v kateri od evropskih članic. In uh, povsem neodgovorno je, da je komisija pripravljena to spregledati. No pa vendarle obstaja povezava, za bogate so stvari enostavne, za revne pa ne. In za zaključek bom eh, navedla gospoda Kitereza, ki eh, končuje svoje desetletno delo. Pravi, da Evropska unija počne premalo, prepozno in popušča tistim, ki želijo eh, ekstremno Evropo, ki želijo ograje, ki želijo begunce v pridržanju in ki so pripravljeni celo zaseči njihov, njihov nakit in eh, to nam res eh, prinaša pred oči najhujše nočne more. Najlepša hvala. Gracias, eh, muchísimas gracias, mi amable. Gospodinda, najlepša hvala. No, mislim, da eh, je res jasno, da eh, kričimo, kje so meje za Evropsko komisijo, kje so tiste meje, ki jih ne moremo prestopiti. Ampak vendarle, mi podpiramo komisijo, želimo, da komisija pove z državam članicam, česa ne morejo storiti, kje so meje, kje so omejitve. In, Eh, res je, da komisija deluje v težkih okoliščinah, da poskuša biti čim bolj eh, diplomatska, medtem ko so države vse bolj eh, egoistične, ampak vendarle Schengen pravzaprav razpada, Evropa razpada. Govorimo o humanitarnih vizumih, o varnih poteh v Evropo. To je bistveno. Če ne bomo imeli tega, nič drugega ne bo delovalo. Sistem nam pred očmi razpada, ker ne počnemo, kar bi morali početi za varnost evropejcev. Uh, in e, ne počnemo tistega, kar je potrebno po humanitarni plati. S tem se moramo soočiti in komisija mora ravno tako to zahtevati. Katere so tiste skrajne meje, ki jih ne moremo prestopiti? Povejte, katere te so in podprli vas bomo. Hvala. Tomas Šatovski, prosim. Najlepša hvala. Opravičujem se, Ani Gomez. Uh, ampak eh, vendarle moram podati naslednji komentar. Odlično je, da nekdo z Portugalske kritizira zlate vizume, ampak eh, tudi tega ne morem enostavno spregledati. Portugalska nam je vsekakor eh, razkrila to pot, ampak vendarle bodimo bolj stvarni. Dostop do podatkovnih baz. Ja, strinjam se s kolegom Deprejem in eh, to sem povedal že včeraj. V Europolovih podatkovnih bazah imamo 1700 tujih, borc, tujih borcev, ampak eh, 5000 takih ljudi naj bi bilo samo v Belgiji. Gre za 5000 ljudi, za katere vemo da so tako ali drugače preživljali čas eh, pri eh, islamski državi. Eh, Eh, podobne številke beležijo v Franciji, v Združenem kraljestvu in bodimo iskreni, kaj smo ukrenili glede tega v zadnjem letu. Lahko imamo odlično šengensko območje, lahko imamo uh, odlične meje in uh, mejne prehode, ampak če si ne izmenjujemo podatkov, če si ne zaupamo znotraj evropske družine, uh, je vse skupaj nesmiselno. Uh, Eh, želeli ste politično izjavo in to je politična izjava. Če govorimo o šengenskem območju v prihodnjem letu, lahko podam eh, vedno znova isti argument in eh, upam, da boste vsaj naslednje leto rekli, da imamo podatkovno bazo z 20 tisoč imeni. Odlično, da na meji med Francijo in Luksemburgom policisti preverjajo potne listine. Eh, ampak eh, enostavno eh, zgolj vzamejo dokument v roke, ga obrnejo in eh, nam ga vrnejo roke in nam se želijo srečno pot. Ampak to je zgolj deklarativno, to ničesar ne spremeni. Če nekega terorista se preveri na tak način, če ne, ne, ni preverjanja, ali je dokument pristen ali ne, eh, potem to nima nobenega smisla. Eh, za me Schengen res pomeni svobodo gibanja in to je najpomembnejše. Prihajam z Češke in spomnim se dni, ko smo opazovali ograje, ki so nasločevale od Nemčije in Avstrije. In komunistični voditelji so nam uh, razlagali, da smo pred ograjo, bili pa smo pravzaprav za ograjo in tega smo se zavedali. Uh, Ravno kar sem se vrnil s Kube in res vam priporočam, da odidete na Kubo in vidite, kakšno je življenje za mejo, za ograjo. E, ko kritiziramo Mačarsko, vedno najdemo nekega grešnega kozla in kritiziramo pač eno ali drugo državo. Sam sem bil tudi v Kalaju, kjer sem eh, opazoval razmere in tudi tam bi lahko koga ali kaj kritiziral, lahko bi kritiziral ograje, ampak ne smemo kritizirati en drugega, en drugega bi morali podpirati in najti eh, dobre prakse. Še dvoje, čeprav vem, da nam zmanjkuje časa. Humanitarne vize. Strinjam se stotstotno s tem, kar je bilo povedanega v zvezi s tem, ampak koliko to vrstnih vizumov pa lahko eh, podelimo, koliko takih vizumov so vlade pripravljene izdati, tu je razprava, ki se nikamor ne premika. O tem govorimo pravzaprav že celo leto in spominjam se enega od prvih eh, govorov, ko je bil predstavljen ta predlog. In očitno je, da je šlo zgolj za prazne besede, da se tu zdaj nič ne dogaja. Ampak eh, če, če smo že pri tem, eh, bodimo konkretni, konkretno ukrepajmo, sicer bomo vse čas ostali samo v pričrkah. Eh, bom pa eh, zaključil, ker sem že govoril štiri minute. Najlepša hvala in zadnja govornica je Barbara Spinelli. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo sem zaskrbljena. Zaskrbljena sem, ker je osem držav ustavilo izvajanje šengna, zapirajo se same vase in očitno je zelo enostavno uh, za svet in komisijo, da Eh, se posod grozita in govorita o tem, da, bomo, da bodo države vrgli iz Schengna, če hotspoti ne bodo začeli strezno delovati. Ampak še nekaj je tu, kar me zelo skrbi. Ne gre samo za zapiranje meja, gre za več kot to. Gre za dejstvo, da vlade sprejemajo določene odločitve. govorim o filtrih za izbiro, ki jih nekatere države, članice ali pa eh, pridružene države eh, uporabljajo. In eden od teh filtrov je vera in to je zelo zaskrbljujoče. To mislim, da se dogaja vzdolž celotne balkanske poti in po tej plati se moram strinjati za Ano Gomes. Države članice so tiste, ki nosijo to odgovornost, ampak Evropska komisija je varohinja pogodb. Eh, in s tem tudi varuhinja listine o temeljnih pravicah. Zato po tej plati nosi posebno odgovornost in nespremljivo je, da eh, nekako si zatiska oči pred tim. Gospi Koranca Bilt bi želela reči hvala, da me je popravila. Govorila sem o ustavnem sodišču na švedskem. Rekla sem, da je sodišče nasprotovalo izrednim ukrepom, ampak pravzaprav je bil eh, zakonodajni svet, ki je del vlade, ki je to storil. Naredila sem napako in eh, vem, da gre za svet, ki, je, ki deluje v okviru vlade, ampak vendarle gre za organ, ki preverja eh, ustavnost oziroma veljavnost zakonodaje. Prišlo je do napake, ker ponovadi v veliko državah ima to funkcijo ustavno sodišče. Hvala. Najlepša hvala. Kolegi, kar zadeva to razpravo, mislim, da ste brez izjeme eh, vsi govorili z veliko tehničnega znanja, pa tudi z veliko strasti o izkušnjah v svojih državah. Šlo je res za odlično razpravo. Eh, in zato sem vam namenil tudi dovolj časa. Zdaj pa preden, eh, slišimo odgovore eh, vodje enote kot pri prejšnji razpravi, kar je seveda vedno problematično, bi predlagal kot pri prejšnji razpravi, da eh, bom koordinatorjem predlagal posebno zasedanje na podlagi ocenevalnega poročila, ki ga bomo dobili. Eh, mislim, da je to nujno, ne samo zaradi eh, same. Eh, vsebine, ampak tudi zaradi 70. člena, ki nam dodeluje tu neko formalno vlogo. Tako da bom predlagal koordinatorjem, da to izvedemo v začetku prihodnjega leta. Poleg tega pa eh, mislim, da lahko pozovemo tudi komisijo, eh, da upošteva, da, je, da so predvidene nekatera poročila, ki naj bi bila tudi objavljena. Skratka, eh, s koordinatorji se bomo dogovorili o posebnem zasedanju na tem področju. Še enkrat hvala kolegi in kolegice za odlične prispevke. Gospod De Koester, eh, če eh, želite, seveda upam, da boste lahko odgovorili na sestavljena vprašanja. Vem, da niste vi tisti, ki ste pač na vrhu seznama pristojnih ampak vendarle. Hvala, gospod eh, predsednik. No, Politično sporočilo, ki je bilo posredovano eh, komisiji, bo eh, rumalo naprej mojim nadrejenim. Kar pa zadeva številna vprašanja, ki so bila zastavljena, poskušal bom nekako um, odgovoriti na posamezne sklope. Najprej, kar zadeva nov eh, mehanizem za evalvacijo Schengna. Poročila obiskov se izmenjujejo tudi z Evropskim parlamentom, torej vam, posred, vam posredujemo ta poročila, eh, so pa deloma zaupne narave, zato jih posredujemo sekretarijat odbora Libe. Eh, smo pa seveda pripravljeni imeti eh, poseben sestanek o teh poročilih, tako da bi lahko s poslanci bolj podrobno razpravljali o samih poročilih, ugotovitvah in o nadaljem ukrepanju. Smo torej posebno pripravljeni eh, sodelovati v takih razpravah. Kar zadeva ograje. Eh, eden od poslancev oziroma poslank je eh, omenjal tradicionalno stališče komisije, da nič v evropski zakonodaji ne, eh, ne preprečuje državam članicam, da bi uporabljale ograje za zaščito svojih meja. Eh, Zaš, izbira eh, oblike nadzora je v rokah države članice, še vedno pa komisija ne podpira takega pristopa. Če neka država članica postavi ograjo na svoji zonanji meji, eh, Eh, mora seveda še vedno spoštovati načelo nevračanja, torej tudi če obstaja ograja, tisti eh, priseljenci, ki pridejo na mejo, morajo imeti možnost zaprositi za azil na eni od menih prihodnih točk. Torej, eh, Načelo nevračanja v celoti velja. Meje na notranjih mejah pa so seveda še bolj občutljivo vprašanje, kajti načeloma, skladno z šengenskimi določbami, notranje meje eh, naj bi lahko pričkali kjerkoli. Če se torej tam postavi neko fiksno infrastrukturo, povezano tudi z začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah, Eh, to bi lahko smatrali, da ni skladno s šengenskim akijom in z duhom tega akija, ampak po drugi strani je potrebno tudi reči, in to smo videli na meji med Slovenijo in Avstrijo, začasne ograje so namestili tam, ne zato, da bi preprečevali prečkanje meja, ampak zato, da bi kanalizirali pritok beguncev in da bi jih lahko obravnavali na nek eh, organiziran in urejen način. Uh, kar zadeva komentarje, ki so jih podali številni poslanci in poslanki, da mora komisija opravljati svojo vlogo kot uh, eh, varuhnja pogod, da mora sprožiti postopke zagotavljanja kršitev. Ja, gospod predsednik, uh, eh, tu je tisto, kar dejansko počnemo. Preučujemo razmere eh, na mačarskem, preučujemo zakonodajo, sprejete ukrepe, obravnavamo delovanje ali nedelovanje Grčije v okviru Schengna in azilnega akija. Skratka, spremljamo dogajanje, morate pa se zavedati tudi, da postopki zagotavljanja kršitev trajajo predvsej dolgo. In če bomo eh, nekega dne šli pred sodišče, bo to trajalo nekaj časa in zato usporedno komisija zazame tudi drugačen pristop in, eh, in sicer ta, da poskuša prispevati k korektnemu izvajanju zakonodaje na terenu. Naprimer, pri hotspotih je komisija tja poslala svoje ekipe, zato da bi prispevali k boljšemu usklajevanju posameznih eh, ekip eh, različnih agencij in nacionalnih organov, zato da bi se razmere izboljšale in da bi na ta način prispevali k boljšemu izvajanju azilne in šengenske zakonodaje. Eh, ne gre torej za to, da bi eh, en pristop izključeval drugega, oba lahko tečeta usporedno. Potem humanitarni vizumi. To ste izpostavljali, kot veste, gospod predsednik, to ni v moji pristojnosti, tako da bom to prepustil kolegom, ki se ukvarjajo z vizumi. Lahko pa povem, da. Eh, to, da pravite, da komisija ne počne ničesar, s tem se ne moram povsem strinjati. Nekateri temu pravite humanitarni vizum in obstaja tudi ponovna naselitev. Eh, veste, da je na tem področju komisija predlagala ukrepe in da eh, deluje. Ljudje, ki so vključeni v ponovno naselitev, ne dobijo vizuma, so pa sprejeti v Evropo skladno z postopki ponovne naselitve. Tako da Eh, na tem področju ukrepamo morda ne dovolj, številke niso dovolj visoke, ampak eh, potem je to zopet bolj politična razprava. Potem je tu vprašanje trajanja eh, začasne ponovne uvedbe preverjanja in kontrola na notranjih mejah. Dva meseca oziroma šest mesecev sta roka, ki veljata, kadar država članica enostransko uvede, eh, oziroma ponovno uvede nadzor na notranjih mejah. V enem primeru gre za primere, ko je potrebno eh, takojšnje ukrepanje ali pa za predvidljive dogodke. Eh, dve leti se lahko uporabi v zelo specifičnem primeru, ko je bila izvedena evalvacija Schengna s poročilom, ki pride do zaključka, da obstajajo pomembne pomankljivosti v izvajanju akija na zunanjih mejah in kadar država članica eh, ne spreme popravljalnih ukrepov. V takem primeru lahko komisija svetu predlaga, da priporoči državam članicam, da ponovno uvedejo kontrole na notranjih mejah. Če to se zgodi v primerih, ko eh, bi v nasprotnem primeru prišlo do bistvenega eh, poslabšanja delovanja šengenskega območja. Eh, skratka, v takem primeru lahko skupno trajanje take, takih ponovnih eh, kontrol traja do dve leti. Kar zadeva eh, policijska preverjanja na notranjih mejah. Nekatere države so sprožile varnostno klauzulo in so obvestili komisijo, da ponovno uvajajo preverjanja na notranjih mejah. Druge države članice pa izvajajo tako imenovano policijsko preverjanje, ki je mogoče skladno z šengenskim menim kodeksom, tudi na območjih, ki so blizu notranjim mejam. In potem je tu zopet razprava, ki se je odvijala že večkrat. Kdaj so policijska preverjanja v dejansko uh, mejne kontrole? in tu je ocena, ki jo je potrebno narediti v vsakem primeru posebej. Potem, kar zadeva tuje socialistične borce, ki ste jih omenjali, predlagam, da o tem razpravljamo, ko bomo imeli opravka s konkretnim predlogom o spremembi šengenskega omenjenega kodeksa. Uh, glede tega, katere podatkovne baze naj bodo omenjene v predlogu komisije in tako dalje. Eh, ali bo v tem primeru res postalo prosto gibanje nemogoče za eh, evropske državljane? Glede na to, da nimamo veliko časa, gospod predsednik, lahko vse to obravnavamo, ko bomo imeli opravka s tem konkretnim predlogom. Potem je bilo tu še nekaj vprašanj v zvezi z Bolgarijo in Romunijo, kar zadeva to točko eh, nič ne vem, da bi v zadnjem obdobju prišlo do kakšnega napredka. Ne morem vam dati nobenih eh, novih informacij. Ne vem niti, če je prišlo v zadnjem času do kakšnih novih razprav, kajti v trenutnem kontekstu razširitev šengenskega območja pravzaprav ni nekaj, kar bi bilo v igri. Mislim, da je morda potrebno najprej rešiti vse težave, o katerih razpravljamo danes in potem eh, začeti razmišljati o morebitni razširitvi šengenskega območja. Kar zadeva vprašanje eh, o tem, kaj počnejo eh, države, eh, ki so uvedle ponovni nadzor, eh, kar zadeva Švedsko, tu vas lahko napot, eh, napotim na pismo, ki ga je prejela komisija, pa tudi Evropski parlament. Eh, država članica mora seveda obveščati eh, komisijo o poteku dogodkov in ta pisma vsebujejo eh, vse informacije o tem, kaj se dogaja na mejnih prehodih, kakšni, eh, kakšne oblike nadzora se izvajajo in vsa ta pisma posredujemo tudi parlamentu in tam boste našli vse relevantne informacije. Gospod predsednik, mislim, da sem eh, odgovoril na nekatera vprašanja, morda sem kako vprašanje tudi eh, spregledal, ampak tudi sam sem že predvsej zrel za dopust. Hvala. <laughs> No ja, saj ste človek, to vam je dovoljeno. Mislim, da sem že na začetku povedal, da eh, je eh, vprašanje Schengna tako obširno, da ne moremo seveda pričakovati od vas, da boste odgovorili na vse. Je pa zelo koristno, če z vaše strani dobimo neke vsaj temeljne usmeritve. Naj ponovim, da imamo eh, kot parlament tudi določeno odgovornost in Veliko strasti in veliko strokovnega znanja je v tej dvorani, potem so tu še poročila, ki bodo prišla v začetku januarja. Uh, tako da bomo imeli posebno zasedanje odbora v zvezi s temi ocenami v začetku prihodnjega leta, če bodo koordinatorji podprli tak predlog. To jim bom predlagal na prvem sestanku januarja. Ne želim pa seveda izgubiti zagona, ki smo ga dobili v tej odlični razpravi. Hvala kolegom in kolegicam za številne informacije, ki smo jih eh, dobili. Eh, res je nekaj dni do božiča in delate do zadnje kapljice krvi, tako da res najlepša hvala. In tudi eh, komisija, to velja tudi za komisijo, uh, imate pravico do počitnic, ampak ne pišite prosim ničesar o socialistih na, na šengenskih mejah, na to bomo pozorni. Hvala kolegi in kolegice, če bo kdo še ostal, je pred nami še nekaj pomembnih točk ki sicer ne bodo dolge, ampak vendarle. Deveta točka, eh, visoka raven varnosti omrežij in informacij. Eh, Jan Adres nam bo poročal o rezultatih triloga. Če boste Janu dali priložnost, eh, nam bo torej na kratko povedal, kaj se dogaja. Gre za predlog direktive o ukrepih za eh, visoko raven varnosti omrežij in informacij. Šlo je za šesti zadnji trilog 7. decembra. Jan, izvoli. Um, Najlepša hvala, hvala vsem, ki ste še tukaj in ste mi pripravljeni prisluhniti. Torej, povedal bom, kaj se je zgodilo uh, v zaključku pogajanj o direktivi o varnosti omrežij in informacij. Pristojni poročevalec je Andreja Švab, sam pa sem pripravljal mnenje za odbor Libe in sem bil tudi poročevalec v senci v odboru Inko, tako da sem zadeve res spremljal do konca. Dobro je, da smo zaključili delo na tej direktivi. Kar nekaj časa je vse skupaj trajalo ne eh, zaradi parlamenta, ampak v veliki meri eh, zaradi držav članic in pomankanja volje na njihovi strani, zlasti kar zadeva izmenjavo informacij. Tu imamo podobne težave, kot jih vidimo na področju policijskega sodelovanja eh, in tudi pri varnosti informacij pogosto prihaja do pomankanja volje in tudi zaupanja v izmenjavo informacij med pristojnimi organi, ki se ukvarjajo z kibernetsko varnostjo in varnostjo občutljive infrastrukture. Ampak vendarle, ta direktiva bo prvi poskus zagotoviti kibernetsko varnost eh, na koordiniran način v Evropski uniji in to je pomemben korak. Uh, nizka raven ambicioznosti pomeni, da smo pač prišli do nekega rezultata, ki eh, ga bomo v prihodnje nedvomno lahko nadgradili, ki ga moramo nadgraditi v prihodnje, zlasti na področjih, kjer stvari eh, niso omejene na področju uporabe te direktive, torej kjer ne gre samo za kritično infrastrukturo in za vse tehnologije, ki se uporabljajo na tem področju. Tako da se bomo na to verjetno še vrnili, ampak eh, v tej fazi je dobro, da imamo prvi usklajen pristop za zagotavljanje minimalne ravni varnosti kritične infrastrukture. Eh, pomembna točka za naš odbor v teh pogajanjih eh, je bilo varstvo podatkov. Eh, imeli smo dve težavi oziroma dve stališči, ki sta bili upoštevani v pogajanjih po zaslugi poročevalca, pa tudi države članice so sprijele naše argumente. In sicer je šlo eh, prvič za spoštovanje zakonodaje o varstvu podatkov, potrebno je bilo torej v celotno direktivo vključiti ustrezne sklice. na standarde zaščite osebnih podatkov. To smo zagotovili. In pa druga točka, e, direktiva vključuje tudi obveščanje o kršitvah. Če pride do posega e, v varnost oziroma do kršitev, je potrebno e, o tem obvestiti. Tu sicer kot tako ni dovolj kajti če so vključeni v uh, ta incident, tudi eh, osebni podatki, je potrebno izvesti obveščanje tudi eh, splati varstva podatkov, da so torej pristojni organi na področju varstva podatkov tudi o tem obveščeni in lahko ukrepajo. In tudi to smo zagotovili. To sta torej dve bistveni točki za naš odbor. In pa še nekaj pomembnega, kar eh, bi morali vedeti. V primerjavi z prvim eh, predlogom komisije imamo zdaj tudi pravila in standarde za ponudnike digitalnih storitev. To smo uspeli vključiti tekom pogajanj eh, in vsi pogajalci so se zavedali, da bo morda potrebno eh, torej, to vključiti eh, s pričo kritične infrastrukture. Obstajajo pa različni pristopi, naprej kar zadeva splošno raven zaščite, varnost ti mre, omrežji in podatkov. Tu imamo minimalno harmonizacijo, na področju di, ponudnikov digitalnih storitev pa imamo maksimalno harmonizacijo in raven zaščite na tem področju eh, običajno oziroma doslej ni ravno visoka in zato je eh, potrebno to upoštevati in predvideti predvideti tudi nadaljne revizije, da bomo videli, ali bo zagotovljeno ustrezno ravnovesje, kajti ponudniki digitalnih storitev bodo vse bolj pomembni tudi, kar zadeva kritično infrastrukturo. In pa za konec, še kar zadeva časovnico, eh, sprejetje v odboru IMKO je predvideno za 14. januar, potem pa bo sledila obravnava v plenumu. Določbe naj bi stopile v veljavo 27 mesecev po objavi direktive v uradnem listu. In mislim, da bo potrebno kar precej eh, časa tudi za lingvistično preverjanje eh, in ne vem torej, kdaj bo zadeva prišla na plenarno zasedanje, vredno enkrat spomladi. Najlepša hvala, Jan. Eh, to je bilo pač res zelo eh, pomembno področje za nas in za odbor IMKO. Pomemben je bil ta dosje, veliko vprašanje je bilo tudi v zvezi z eh, varnostjo osebnih podatkov in tako dalje. Organizirali smo tudi posebno predstavitev, sam sicer nisem bil prisoten, ampak hvala Janu za vse delo. Tudi gospod Bon je pomembno prispeval k sodelovanju z odborom IMKO to vam je vzelo precej časa in zelo hvaležen sem za vse, kar ste storili. Gre za ključna področja v obdobju po Lizbonski pogodbi. Ne vem, ali želi še kdo kaj dodati v zvezi s tem. Ne. Če ne, pa najlepša hvala za to poročilo o izidih triloga. Zdaj pa gremo še naprej zadnjo točko in sicer poročilo komisije o neuzajemnosti oziroma nereciprošnosti eh, z nekaterimi tretjimi državami na področju vizumske politike. Tu gre za poročilo, ki je del eh, mehanizma vzajemnosti eh, in v tem okviru pač Evropska unija ponuja enake, enako obravnavo državljanom tretjih držav, kot jih ti nudijo državljanom Evropske unije šlo je za obravnavo nekaterih situacij, kjer eh, vzajemnost ni zagotovljena in poročilo komisije eh, ocenjuje eh, primere Avstralije, Brunaja, Darasulama, Kanade, Japonske in ZDA. Gre za tretje poročilo, ki vsebuje opis konkretnih ukrepov, ki so jih sprejele nekatere tretje države. Eh, in opozarja tudi, da, nekaj, da države članice niso pozvale komisije naj um, prekliče vizumske izjeme eh, in eh, v zvezi s tem, zato torej komisija ni sprejela nobenih ukrepov. Naj opozorim še na zadnje dogodke v ameriškem kongresu. Predvedene so določene spremembe za program vizumskih olajšav tako da bodo eh, nekatere osebe, ki so obiskale določene tretje države, potrebovali vizum za ZDA in tudi tu gre za primer neozajemnosti. Eh, zdaj pa dajem besedo predstavnikom komisije, ki nam bodo predstavili dogodke, potem pa bo, bom odprl tudi razpravo za poslance in poslanke. Gospa Belinda Pajk je z nami, ki je direktorica z Generalnega direktorata za notranje zadeve. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik, z veseljem, da sem danes prišla k vam. Zadnje smo bili tu v septembra, ko smo poročali o stanju glede recipročnosti oziroma nerecipročnosti na tem področju. Do takrat smo pripravili že tri poročila. Kot ste dejali, je najbolj zaskrbljujoče stanje na področju sodelovanja z ZDA. Mislim, da bi bilo najbolje, če nekoliko povzamem, kako deluje ta sistem recipročnosti. Kot so dejali, v vsaki fazi, torej prvih šestih mesecih, najprej sprememo začasne okrepe ali pa pripravimo poročilo o trenutni situaciji. Zdaj smo pripravili že tretje, tretje poročilo, to se je zgodilo uh, eh, 3. novembra in nismo prispeli kakršnekoli odločitev glede ponovne uvede vizumov, vizumske obveznosti. Če pa bodo primeri te nereciprečnosti še vedno veljavni 12. do 12. aprila 2016, kar je dve leti od začetka veljave tega obdobja, potem mora komisija z delegiranimi akti sprejeti določbe, s katerimi bomo za 12 mesecev začasno um, zamrznili izvajanje um, brez vizumskega sporazuma s temi zadevenimi državami. Kot rečeno, tri umestno poročilo smo že sprejeli glede tega, ravno zaradi ukrepov omenjenih treh zadevnih držav na tem področju. In tudi, ker nobena od držav članic ni prosila za to, da bi sprejeli kakšne začasne ukrepe. To še vedno velja. Naj pokomentiram zadevne države. Avstralija. Avstralija je umaknila zahteve za tranzitne vizume za Romunijo in Hrvaško kar je storila 20. junija letos. In kar zadeva Avstralijo, mislim, da je polna recipročnost uh, eh, vizijskega sistema nekaj, kar lahko potrdimo. Avstralija torej uh, odobrena. Potem Brune. Brune je umaknil vizijsko obveznost za hrvaške državljane in nas o tem obvestil dva, uh, 20. junija, ampak ta ukrep še ni posem operativen. Uh, Kontaktirali smo misijo Bruneja in pa tudi našo delegacijo iz EEAS v Bruneju in tudi ti so potrdili enak pristop. Brunej je pred kratkim potrdil, da bo res šlo uh, za razširitev um, oziroma podaljšanje obdobja, v katerem so lahko državljani Hrvaške brez vizuma v Bruneju uh, Eh, na 90 dni, pa tako pa za državljane Lihtenštajna 14 dni na 90 dni. Tako da tu je vse ok. Potem, kar zadeva Kanado. Tudi pri Kanadi za hrvaške državljane še vedno velja enako. In tukaj gre predvsem za stopnjo uh, kršenja vizumskih podrobnosti oziroma določb in pa kršenja uh, dovoljenega obdobja prebivanja na, v Kanadi. To so najbolj kritične stvari, ki jih Kanada trenutno um, ocenjuje. In tukaj gre naprimer za 17 odstotkov kršitev povezanih z rumunskimi državami in pa za 16-odstotne. 16-odstotno eh, stopno kršitev za bolgarske državljane. Poleg tega pa bo ali je Kanada začela izvajati sistem ETA, ki je podoben sistemu EUS, e tako ga imajo v ZDA. In Kanada je za bolgarske in pa romunske državljane, ki so v zadnjih desetih letih potovali v Kanado z vizumom, eh, zahtevo, da imajo tudi eh, oziroma da za njih veljajo enake določbe, kot veljajo za eh, te državljane, ko potujejo v ZDA. Naš cilj je, da dosežemo uh, enako obravnavo vseh držav Evropske unije, tudi tistih, ki prihajajo iz Romunije in pa Bulgarije, se pravi Visa Free Waiver System. Ampak, ko gre za Bulgarijo, se nam zdi, da do aprila 2016 to ne bo možno storiti. Japonska. Od sprejetja poročila novembra je prišlo do nekaj spodbudnih korakov na tem področju. Japonska je Romunijo in pa komisijo obvestila o tem, da bo podaljšala obdobje za eh, brazilski vstop v državo do septembra 2016, ker je, se je to obdobje izteklo letošnjega septembra. To je izjema, ki eh, zadeva tudi imeti nekaj dočasnih nebiometričnih potnih listov iz Romunije, ki jih je Romunija morda v tem obdobju izdajala. ZDA. E Kot veste, državljani petih evropskih držav potrebujejo vizum za vstop v ZDA. To so Bolgarija, Cipr, Hrvaška, Poljska in pa Romunija. In ta situacija se ne bo spremenila do aprila 2016. Največja težava je v tem, da je bilo veliko prošenj za vizume eh, zavrnenih, ki je za omenjenih pet držav veliko višja eh, kot pa za ostale države. In to je preseglo prak, ki ga imajo ZDA v svoji zakonodaji. Glede na poročilo ameriške administracije, vidimo, da ZDA ocenjuje tudi um, program Visa Waiver, waiver um, za, oziroma preučuje, kako je s tem programom za druge državljane Evropske unije. In od konca novembra ste verjetno uh, opažali, da ZDA napoveduje spremembe programa Visa Waiver. In sicer gre za naslednje stvari. Uh, pobiranje oziroma zbiranje informacij o potnikih, za katere velja program Visa Waiver, ampak ki so morda v zadnjem obdobju potovali v Irak, Sirijo ali nekatere druge države, ki so na seznamu sumljivih držav ali pa imajo morda dvojno državljanstvo. Poleg tega bodo začeli izvajati pilotni program, eh, pilotni program s katerim bodo zbirali podatke, eh, biometrične podatke, potne oziroma prstne otise in nekatere druge osebne podatke eh, potnikov, ki trenutno potujejo s na podlagi sporozuma Visa Waiver. Prav tako želijo eh, zbirati podatke, s katerimi naj bi po njihovem mnenju um, izboljšali sistem vstopa in stopa v ZDA in sistem naredili bolj varen za njih. 8. decembra je spodnji dom ameriškega parlamenta sprejel, sprejel zakon Miller Bill, uh, ki nalaga vsem potnikom v okviru programa Visa Waiver, da potujejo z biometričnim potnim listom ali pa da se v primeru, da, ni, da niso imetniki tega potnega lista, um, od njih zbere še dodatni podatki. Gre pa tudi za ljudi, ki naj bi v preteklih, preteklih petih letih obiskali države, kot so Sirija, Irak, Iran, Sudan in še nekatere druge. Se pravi, gre za razširitev seznama oziroma za tiste države, ki jih ameriško ministrstvo za dominsko varnost eh, daje na seznam nevarnih držav in pa morda za državljane, ki imajo dvojne državljanstvo, primer francosko in sirijsko. Potem imamo tukaj zakon Omnibus Bill, ki sta ga potrdila tako kongres kot tudi senat in ki ima enako besedilo, oziroma posem enako besedilo zakona Miller, ki sem ga menila že prej. Komisija je izpostavila resne pridržke glede teh najnovejših eh, ukrepov ZDA, kajti ti bodo zadevali predvsem potnike, poslovne potnike, ki veliko potujejo iz regije MENA v ZDA prek Evropske unije. Sicer še vedno obstajajo določene izjeme za vladne uradnike, za vojaško osebe, ki so potovali oziroma ki je potovalo v te države, ampak še vedno imamo predvsem pomislek glede praktičnega izvajanja teh izjem. Države članice, komisija in pa služba za zunanje delovanje so se sestali in ameriškim partnerjem povedali, kaj vse smo na naši strani storili, zato da bi okrepili varnost potnikov. Naprimer EU, PNR, direktiva o terorizmu, potem um, direktiva o um, protiradikalizaciji, direktiva o boju proti nezakonitim zarožjem in tako naprej in tako naprej. Predvsem bi se morali osredotočiti na načine, kako odkrivati um, ciljne skupine na potniku, naprimer teroriste, tuje borce in ostale. V tem kontekstu bi omenila tudi eh, sprejemanje sporazuma oziroma eh, zakona o sodni, sodnem varstvu v ZDA. In v tem kontekstu bi izpostavili še sestanek, ki ga je 10. decembra eh, gospod komisar Avramopoulos imel z sekretarjem za domovinsko varnost ki ga je obvestil, da je bil omenjen zakon sprejet. Upamo, da ZDA ne bodo sprejeli kakšnih enostranskih ukrepov, preden da bodo stekla dvostranska pogajanja med komisijo, državami članicami in ZDA. Tu je potem še služba za zelane delovanje, ki prav tako sodeluje v tem postopku in ki skuša z ministrstvom za dominsko varnost najti najboljši rešitev za državljane Evropske unije. That, um, an... Se pravi, mislim, da do 12. aprila 2016 bomo dosegli popolne reciprošnosti, kar zadeva programe Visa Waiver. Kot rečeno, pri ZDA smo stopili korak naprej, oziroma so stvari bolj kompleksne, kot pa so bile in kot lahko upamo. Reciprošnost na tem področju nam nalaga, da sprememo delegirane akte, če do 12. aprila 2016 tretje, državlja, tretje države, ki smo jih navedli, ne bodo sprejeli ukrepov, ki bodo v korist naših državljanov. Zdaj s tem lahko kontaktirate um, vaše pravne službe ki vam bodo povedali, zakaj postopek z delegiranimi akti ni šel skozi in zakaj, oziroma predlog komisije z delegiranimi akti ni šel skozi in zakaj jih moramo zdaj sprejeti. Če bo delegiran akt sprejet, se bo to storilo samo, oziroma se bo to zgodilo samo, če v roku štirih, meseci, štirih mesecev po priglasitvi ne parlament, ne svet ne bosta imela kakšnega koli ugovora z oprnjajo. Torej, 12. april je ključni datum, potem vas bomo obveščali, tudi prej seveda, ampak eh, vsekakor boste pravočasno vedeli vse, kar je povezano z morebitnimi delegiranimi akti, ki bodo posledica teh ukrepov. Hvala. Belinda, najlepša hvala. Ali ima kdo kakšen komentar, kakšno vprašanje? Gospod ha, uh, Hala Aho. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa uh, Pike, omenili ste, da boste, oziroma da bodo ZDA iz svojega programa Visa Waiver izključile tiste države, ki imajo dvojno državljanstvo. Ampak ali to pomeni, da gre samo za zadevne države, ki so morda v tem kontekstu problematične, naprimer Irak, Sirija in tako naprej, ali gre za vse državljane, ki imajo morda dvojno državljanstvo? Hvala. Ja, res je, gre za državljane eh, Evropske unije, ki imajo obenem tudi državljanstvo Sirije, Iraka, Irana ali Sudana oziroma kot sem omenila, ameriški zakon, eh, predlog zakona, eh, ministrstvo za domovin, domovinsko varnost omogoča, da na ta seznam držav doda tudi druge države po potrebi. Ampak v eh, tem pa vas bomo zelo obveščali. Hvala. Najlepša hvala. Če nimaš kakšnih vprašanj, kakšnih komentarjev, potem bom povedal naslednje. Vprašanje povezano z ZDA v tem kontekstu bom obravnavali v okviru koordinatorjev na sestanku januarja. Ampak še enkrat najlepša hvala tudi Belindi za ta prispevek. Gremo naprej. Moji bližnji so me vprašali, pri kateri točki ni v redu, pa smo in zdaj sem pri 11. Gre za sodbo sodišča z dne 16. julija v primeru. Um, komisija proti parlamentu Svete akademije komisija vložila tožbo za razglasitev ničnosti revidiranega mehanizma vzajemnosti. Kot rečeno, komisija je to vložila pred parlament. Gre za delno razdelitev uredbe 1289 skozi 2013, ki vsebuje mehanizem o recipročnosti. Komisija je pod vprašanje postavila uporabo delegiranih aktov za začasno zamrznitev sistema Visa Waivers za državljane tretjih držav, katerih države ne izvajajo recipročnega sistema na tem področju, torej programov Visa Waiver um, za državljane držav članice Evropske unije. Besedo dajem naši pravni službi. Najlepša hvala, hvala za besedo, hvala za to, da imam zdaj možnost spregovoriti in, in imeti ta privilegij, da lahko spregovorim ob koncu leta 2015 najlepša hvala za to priložnost. Zato bom res zelo kratek, ne bom zdaj ponavljal celotnega okvira. Pred dvema letoma, kot veste, je bila sprejeta uredba, ki jo izpodbijamo. Kolegi iz direktorata Home so predstavili ta trostopenski, tristopenski pristop, če ena od tretjih držav, ki sodelujejo v programu Visa Waiver, ponovno uvede vizumsko obveznost za državljane um, ene od držav članic Evropske unije. V tem primeru sledijo začasni ukrepi za nekatere kategorije prebivalcev državljanov te zadevne tretje države. Če to še vedno velja, potem se zamrznitev spremeni skozi prilogo, torej priloga ima določene vzode za to in potem eh, sistem oblikujemo tako, da določene kategorije državljanov te države niso več vključene v sistem visa waiver. Potem pa lahko komisija predlaga zakonodajni akt, s katerim lahko državo, zadevno državo, predstavimo iz priloge, ki vsebuje države, ki se deluje v visa waiver, v tisti seznam, v tisti prilogi, kjer so države, ki ne sodelujejo v tem programu to stvar poznate in predsednik, to ste tudi dobro izpostavili. S tem je povezan ta ključni, nekoliko sporni umestni korak, ko gre za zamrznitev izvajanja uredbe. Komisija je to želela izvajati z izvedbenim aktom in ne z delegiranjem. In menili so, da ta tehnika za spremembo priloge predstavlja samo nek, neko tehnično orodje, s katerim bi lahko potem nekako skozi zadnja vrata prišli do delegiranega akta. No, sodišče se je seveda s tem ni strinjalo in je to razveljavilo. Zdaj pa imamo nekaj več informacij glede te povezave izvedbenih in delegiranih aktov v tem kontekstu. Kot vemo, je to pomembno vprašanje nažalost povzročilo zastoj pri ključnih pogajanjih In uh, za nas je to res ovira, ko gre za pogajanje v okviru zakonodajnega postopka. Več, ko bomo prejeli jasne informacije sodišča, bolje bo za vse upletene, tako da se lahko res osredotočimo na vsebino posameznih določb in da to uporabite tudi na trialogih, tudi na pogajanjih, tako da veste, kako in kaj je s tema dvema členoma. No, um, naš na pristop je bil, da bi imeli ta progresivni pristop, se pravi začasna izključitev nekaterih skupin državljanov, oziroma se pravi čujem, splošna, iz, splošno izvete vseh državljanov, potem pa postopno spreminjanje tega in izuzevanje nočnih kategorij državljanov. Kje smo zdaj? Komisija je dejala, da ker so bili zavezani k izvajanju tega delegiranega akta, niso imeli več diskrecijske pravice, kar pomeni, da to pom v bistvu za njih velja kot izvedbeni akt. In to je sodišče zavrnilo, to argumentacijo, na jasen način, na jasen argumentiran način. Dejali so, oziroma pripravili kar stavek, ki ga nismo pričakovali in sicer so zapisali, da ne obseg, niti ne dejstvo, da obstaja ta marginalna diskrecija, da naj bi ostala ta marginalna diskrecija, predstavlja dovolj velik argument, da komisija sprejme ali izvedbeni akt ali delegirani akt. In mislimo, da je ta argumentacija nekoliko preveč ohlapna, kajti glede na zakonodajo um, vemo, da če del, osnovni akt ni popoln, lahko uporabimo postopek delegiranja. In pravno gledano imamo tukaj semantične eh, nijanse. Če osnovni akt ni popoln, potem morda tudi ne bo bolj popoln, če bo tisti, ki je zakonodajalec v tem primeru sprejel nek delegiran akt, s katerim želi ta osnovni akt dopolniti. <clears throat> Glede časovnega vidika pa naslednje. Sodišče je dalo, da tukaj ne gre za časovni vidik, da gre za princip. Da gre za princip, ki velja za vse te milijone ljudi v tretji državi, katerih pravna situacija se bo zaradi našega ukrepa spremenila ta sprememba je enaka, kot če bi nekdo državo prestavil iz dobrega aneksa, iz dobre predloge v slabo predlogo. Čeprav je to samo začasen ukrep. Se pravi, nekaj, kar je bilo v pristojnosti zakonodajalca, da eno državo prestavi iz seznama A v seznam B, pomeni, da gre v bistvu pri tem za delegiranje, ker nekdo deluje v imenu zakonodajalca. Po drugi strani pa imamo Zdaj, argumentacijo, da gre za ukrep, ki je v bistvu enak dejstvu, eh, oziroma enak temu, da neka država sploh ne bi bila na seznamu A, kjer imamo države Visa Waiver um, v osnovi. Mi smo menili, da je to tako ali tako pase, že od samega začetka, ker je sodišče že dejalo, da nihče ne more spreminjati normativne vsebine osnovnega akta z delegiranim aktom. Če se to zgodi, gre za delegiranje. Ampak komisija je potem dejala, ja, sej smo skušali spremeniti, ampak ali smo vsebinsko to res spremenili? Uh, morda bi lahko to potem zapisali v opomi pod črto na nek način. In sodišče je potem dejalo, da ja, opomi pod črto, ja ali ne, kakorkoli. Pravno gledano se bo situacija za državljane tretje države spremenila in zato je to vsebinska sprememba. In zato je zakonodajalec, oziroma sta zakonodajalca Janas, je eh, jasno menila, da je to sprememba, ki mora biti vnešena v mehanizem prilog. Toliko stvari je jasnih, samoumevnih in zato se sprašujemo, zakaj je tako pomembno jasno zapisati, da nišče ne more posegati v osnovni akt, razen s postopkom delegiranja. Zato, ker včasih tudi tekom vaših pogajanj lahko vidite, da gre za argumente v narekovajih, argumente, po katerih je sprememba pa še tako majhna naj bo eh, izvedena z izvedbenim aktom to je zdaj črno na belem. In s tem, s to sodbo, bo zdaj dokončno jasno, da je ta legenda, ki pravi, da lahko izbiramo med izvedenimi ali delegiranimi akti, pokopana. Zakonodajalec ima diskrecijsko pravico, ja, ampak vedno skladno s členoma 290 in 291. Če boste na dialogih od vaših sogovornikov slišali, da gre tako ali tako za prosto izbiro, ker imamo delegirane akte, jim lahko poveste, da to ni res, ker imamo zdaj sodbo, ki pravi drugače. Lahko bi bilo, ampak nikoli ni bilo. In zdaj vemo, da tudi ne bo, ker je sodišče tako reklo. Diskrecijska pravica v tem kontekstu ni relevanten argument, tudi začasna narava teh ukrepov ne spremeni vsebine. Ampak zakonodajni organ je tisti, ki mora opredeliti, za kakšno naravo postopka gre. Komisijo lahko zdaj izzovemo, aha, lahko jim povemo, ja, gre za spremembo, gre za prilogo in tako naprej in tako naprej in vi ste nas prosili, da to storimo, ampak ali je to res nekaj, kar lahko spremenimo s prilogo, ali je to nekaj, kar lahko res sploh damo v prilogo, ali je ta postopek sploh mogoč in zakaj bi bil. Če bi komisija našo argumentacijo sprejela, potem bi lahko, bi lahko bil odgovor res nezadovoljiv, kajti zakonodajni organ ne, potem ne bi imel pravice so vplivati na akt niti ne bi imel možnosti mnenja ali pa posodabljati, možnosti posodabljanja eh, temeljnega akta. Nič ne bi mogel storiti. Ampak to pravico smo ohranili. In zakonodajni organ zdaj oblikuje akt. Če želi kdo to spremeniti, potem lahko to stori samo z delegiranim aktom. Hvala za pozornost. Najlepša hvala vam in hvala za delo, ki ste ga upravili pri tem. Eh, vprašanju. Ali želi kateri od kolegov besedo z tem? Komisija morda kaj na kratko? Ne. Dobro, potem pa se bi zahvalil pravni službi parlamenta za delo, ki ste ga upravili pri tem vprašanju in za predstavitev tega. Res smo vam hvaležni. Kolegi, preden gremo točko razno, bi. No, zaželel sem vam že vesel božič, božič trikrat, tudi v Strasburu. Ampak. Um, to bo storil še enkrat. Vam, osebju, morda ne poslušate, o našem osebju, visijem in pa kolegom, ki nam toliko pomaga, pa seveda tudi tolmačem. Hvala za vaše res eh, trdo delo. Vesel Božič sem. Gre za najbolj delovni odbor v parlamentu in vi pri tem pomagate. Kolegi, najlepša hvala in res vesel Božič. Tako, točka razno, kaj zapovedati? Ne, dobro, gremo naprej. Naslednji sestanek, ponedeljek 11. januarja ob 3. popovdne. Najlepša hvala.